Prehajamo na točko dnevnega reda, prednostna razprava. V imenu sveta dajem besedo gospodu Leškevičiusu. Dobar dan, gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci, podpredsednik komisije. V veliko veselje mi je, da lahko sodelujem na tem uh, zasedanju ki razpravlja o pripravah na zasedni Evropski svet, zasedanje Evropskega sveta, kjer se bomo pogovarjali od obramne politike do gospodarske in socialne politike in gospodarske politike. Naj začnem z obramnimi zadevami. Naslednji teden bomo razpravljali o skupni varnostni in obramni politiki in to v pravem trenutku. To je štiri leta po začetku veljavnosti Lizbonske eh, pogodbe. In to bo razprava, ki bo potekala v atmosferi nekaterih razočaranj v Evropi. To bo priložnost, da dokažemo dodano vrednost Evrope ali drugače povedano, da poudarimo uh, vrednost Evropske unije. To je zlasti pomembno za Evropski parlament, ki skupaj s nacionalnimi parlamenti je pripravil podlage za to razpravo. Proračunska sredstva za obrambo se zmanjšujejo in naša industrija v Evropi, ki proizvaja za, na področju obramnih zadev, eh, ima težave pri konkurenčnosti. Če gre za vojaške zmogljivosti, ki jih bomo lahko bolj učinkovito financirali, bomo tudi eh, naši industriji pomagali. Na ta način se lahko dogovorimo o boljši porazdelitvi sredstev in na ta način bomo pomagali naši industriji na evropski bolje kot na nacionalnih ravneh. Celotni projekt dotakanja goriva v zraku je izjemno drag projekt. Tega nobena država članica sama ne more zagotoviti za lastne letalstvo. Sodelovanje med nami samimi in našimi partnerji je tukaj zelo pomembno. Na ta način lahko izboljšamo svoje zmogljivosti, zmanjšamo stroške in postanemo bolj učinkoviti. To je pomembno ne samo za našo obrambno industrijo, temveč tudi za našo tehnološko in industrijsko bazo. Ta je zaenkrat razdobljena. Če hočemo ohraniti svojo strateško samostojnost in eh, zagotoviti dobave, potrebujemo boljše sodelovanje na evropski ravni, da bomo še bolj konkurenčni in da bomo imeli povezano obrambno industrijo, ki bo ustvarjala rasti nova delovna mesta predsedniki držav ali vlad se bodo ukvarjali seveda tudi s širšo politično sliko. Kako lahko celovito se Evropska unija odzove na geostrateško in politično okolje, v katerem delujemo na področju Eh, izziv, ko gre za paradigme, ko gre za nove strateške mm, smernice. Kako lahko zagotovimo bolje mir in varnost skupaj z ključnimi partnerji? Evropski svet bo verjetno tukaj ugotovil celo vrsto prednostnih ukrepov. Prvič, gre za to, da povečamo učinkovitost in prepoznavnost naše skupne varnostne in obramne politike. Na koherenten način moramo povezati politike in orodja od diplomatskih do finančnih, finančnih trgovskih in pravosodnih vidikov. To vse lahko še izboljšamo. Če hočemo izboljšati razvoj naših obramnih zmogljivosti, kot sem že rekel, je tukaj sodelovanje med državami članicami nujno velik napredek lahko dosežemo, če bomo združili eh, nakupe, če bomo koordinirali obrambno načrtovanje in svoje politike. Pri tem bomo seveda vključili v naše delo tudi ključne partnerje, kot naprimer NATO. In končno, če želimo okrepiti našo obramno industrijo, moramo izboljšati sinergijske učinke med civilnimi in vojaškimi raziskavami na eni strani ter nacionalnimi in evropskimi raziskavami na drugi strani. Na ta način lahko izboljšamo naše zmogljivosti, tudi če bomo razvili eh, mednarodne obramne standarde, ne da bi seveda ponavljali tisto, kar že imamo. Na ta način bomo uh, omogočili tudi boljši dostop do tega sektora našim, našim majhnim in srednjim velikim podjetjem. Gospod predsednik, poslanke in poslanci, danes smo priča počasnemu okrevanju v gospodarstvu. Glede na to, da so številke, kar zadeva stopnjo brezposelnosti, še vedno visoke, uh, potrebujemo še dodatne napore. Zato bodo predsedniki vlad in držav. Uh, naredili vse, da bi pozitivni trend, ki smo mu že priča, okrepili. Naslednji teden se bo Evropski svet ukvarjal z vprašanjem gospodarske in eh, denarne unije. Ocenil bo gospodarski položaj v državah članicah in v območju evra na podlagi študije komisije, ki jo je objavila novembra letos. Delali bodo tudi na področju okrepitve koordinacije politik. Nekaj besed o tem. Veste, da smo v zadnjih treh letih okvir gospodarskega upravljanja bistveno okrepili z aktivno podporo Evropskega parlamenta. Proces Evropskega semestra, ki se je pravkar začel za leto 2014, združuje različne tire gospodarskega upravljanja. Vendar moramo postati bolj učinkoviti, ko gre za usklajevanje gospodarskih politik držav članic in območja evra. Povečati moramo zavezo držav članic, da bodo izvajale eh, priporočila, ki jih je pripravila komisija zlasti na področju rasti in ustvarjanja novih delovnih mest. Zato bo Evropski svet letos decembra se osredotočil zlasti na ta vprašanja, na, pa tudi na s tem povezan mehanizem solidarnosti. Pogodbeni odnosi in s tem povezan mehanizem solidarnosti morajo pomagati hitrejšemu razvoju tega procesa, da bomo imeli večje, večje privrženost temu sistemu. Pogodbeni odnosi bodo zasnovani na obstoječih postopkih in Evropski svet bo naslednji teden verjetno eh, določil načela, na katerih bodo ti eh, odnosi zasnovani. Gospodarska reforma je seveda v interesu držav članic, vendar dolgoročne eh, koristi je težko takoj oceniti, da bi zmanjšali stroške pogodbenih odnosov morajo ti biti povezani z finančnimi spodbudami, torej z solidarnostnim mehanizmom. Naše spremljanje, ki je zasnovano na ugotovljenih kazalnikih, je tukaj bistvenega pomena. Evropski svet se bo dogovoril o glavnih značilnostih tako pogodbenih odnosov, kot tudi o solidarnostnega mehanizma. Kar zadeva to točko, naj končam z nekaj besedami o socialni razsežnosti Evropske in monetarne unije. Kar zadeva socialno dimenzijo, naj rečem tole. Evropski svet bo potrdil odločitev, da uporabimo semafor rezultatov, torej scoreboard in uh, celo vrsto socialnih kazalnikov, da ugotovimo, kje smo. Cilj je, da semafor vključimo v evropski semester za leto 2014 vendar analiza socialnih kazalnikov ne bi smela razvodeneti ciljev, ki smo si jih zastavili. Namreč tukaj gre za odpravljanje makroekonomskih neravnovesij, kar je bistveno za dobro delovanje Evropske monetarne eh, unije. Evropski svet bo ocenil tudi napredek na področju eh, bančne unije, kako daleč smo prišli. To je zelo pomembno, kajti kreditno krizo v Evropski uniji bomo na, to, na ta način lažje v prihodnosti odpravili. Seveda pa bo treba še razviti ustrezno arhitekturo bančne unije. Gre za izvajanje direktiv, za katere smo skoraj že dosegli dogovor. Naše predsedstvo se zelo trudi, da bi sprejeli splošni pristop v zvezi z enotnim mehanizmom razreševanja do konca letošnjega leta. Včerajšnji svet ECOFIN se je pogovarjal o tej temi in kot sem vam že povedal, se bomo resnično kot predsedstvo potrudili, da bi prišli do dogovora do konca tega leta. Vem, da se strinjate z nami, kako pomemben je ta dosje in kako pomembno je, da do konca letošnjega leta oziroma eh, sedanjega eh, sklica Evropskega parlamenta dosežemo dogovor. Evropski svet bo govoril tudi o dogovoru za gospodarsko rast in ustvarjanje novih delovnih mest, zlasti v povezavi z aktom o enotnem trgu, v povezavi z jamstvi za mlade in podobnim. To so seveda vse vprašanja, ki so ključnega pomena, če se lahko ponovno vrne, če se hočemo ponovno vrniti v obdobje blagostanja in ustvarjanje novih delovnih mest. Zaradi uh, tragičnih dogodkov na obali Lampeduze se uh, bo Evropski svet tudi tokrat uh, posvetil ugotavljanju rezultatov uh, Eh, dela tako imenovane task force, torej posebne skupine na tem področju. O, oktobra se je svet odločil, da bomo migracijska vprašanja obravnavali bolj dolgoročno. Naslednjega junija bo Evropski svet govoril o tem v okviru območja svobode, eh, pravice in eh, sodelovanja. Ministri za pravosodje so prejšnji teden razpravljali o uspešnosti dela te posebne skupine. Evropski svet bo eh, razpravljal tudi o širitvi, tako kot je to običajno v decembru. Povabil bo svet za energetiko, da poroča o razvoju na področju eh, povezovanja in eh, krepitve notranjega energetskega trga. Istočasno bo povdaril, da je treba okrepiti sodelovanje na energetskem sektorju, ki je pomemben za konkurenčnost, rast in varno oskrbo z energenti. Decembrski Evropski svet bo zlasti se posvetil rasti, ustvarjanju delovnih mest in krepitvi konkurenčnosti v Evropi. Veselimo se konstruktivne razprave ta sestanek bo gotovo dal rezultate, ki bodo pokazali, da je Evropa zelo pomembna in da lahko uspe pri svojih naporih. Hvala. Hvala predsedujoči sveta, sedaj dajem besedo komisarju Ševčoviču. Hvala, gospod predsednik. Spoštovane poslanke in poslanci. Predsednik Barozo bi želel biti pri tej pomembni razpravi danes tukaj z vami, vendar se je odločil, da bo sodeloval na memorialni slovesnosti eh, posvečeni Nelsonu Mandeli, enemu največjih politikov našega časa. Zato vam bom sedaj jaz predstavil priprave na Evropski svet. V zadnjih 12 mesecih vam je komisija vedno znova posiljala naslednja sporočila. Ogromni napori na področju fiskalne konsolidacije, strukturnih reform, stabilizacije finančnih trgov in ne nazadnje aktivne solidarnosti smo dosegli v Evropski uniji. Če bomo uspeli ohraniti te napore, bo naš odziv na krizo prinesel na koncu tudi uspeh. Danes vidimo, da se skupaj že deluje. Vidimo že rezultate gospodarskih kazalnikov, ki kažejo na sicer počasnjo, vendar pomembno uh, okrevanje gospodarstva. Tudi v državah članicah se je situacija izboljšala in stabilizirala. To je pomembno tudi v luči razvoja na Irskem. Na ta način bomo ali smo že dali pozitivno sporočilo državljanom eh, Irske, pa tudi celotne Evrope, ko gre za okrepitev finančnih trgov. Zaveza Irske, da bo še naprej ohranjala svoje napore in jih povečevala, se je izkazala kot pozitivna. To je eh, jasni znak eh, odločenosti Ircev in njihovih politikov, da želijo doseči napredek. Irski uspeh kaže, kako pomembna je evropska pomoč in solidarnost vsi moramo v tem videti spodbudo za druge države članice in njihove programe prilagajanja. Komisija je prepričana, da trdo delo, ki ga vsi opravljamo, bo na koncu prineslo rezultate. Latvija bo v naslednji mesec vstopila v evroobmoče in to je dokaz eh, zaupanja v našo skupno valuto. Leto 2013 je v tem pogledu pomembno leto. Leto 2013 je leto uspehov tudi zaradi drugih razlogov. Sprejeli smo večletni finančni okvir, potem naredili smo napredek pri ustvarjanju enotnega nadzornega mehanizma v bančnem sektorju. V mislih imam tudi ukrepe za izboljšanje gospodarskega upravljanja. Evropski semester, zlasti koordinacija nacionalnih proračunov, je tukaj velik napredek eh, ki ga lahko opišemo, vendar moramo ohraniti te napore. Okrevanje ne more biti samo za nekatere. Nekatere države članice se še vedno soočajo z zelo trdimi in težkimi časi, zato ne smemo zastati sredi dela. Komisija sporoča vam in Evropskemu svetu eh, naslednji teden ravno svojo odločenost, da bomo nadaljevali pri tem delu. Vendar leto 2014 bo lahko postalo še bolj uspešno, če bomo nadaljevali z reformami, ki smo jih zapisali v načrtu Evropske komisije za napredek gospodarske in monetarne unije. Okvir za gospodarsko upravljanje, ki smo ga prvo leto v celoti eh, izvajali, je uspelo v veliki meri, vendar ta okvir je treba še dopolniti narediti moramo še en korak naprej, da ohranimo stabilnost evroobmočja v prihodnosti. Našim državljanom smo to dolžni, dolžni smo to tudi našim državam, članicam, zlasti tistim, ki so toliko žrtvovali za okrevanje. Seveda moramo narediti vse, da bomo preprečili naslednjo krizo. V ta namen moramo dopolniti bančno unijo z vzpostavitvijo enotnega uh, sklada za razreševanje finančnih kriz in mehanizma na tem področju. Komisija je pripravila predloge, v ta namen sedaj morajo države članice razpravljati o njih in se dogovoriti še ta mesec o njih. Nekaj napredka je bilo narejeno včeraj na svetu ECOFIN in prepričan sem, da bomo dogovor dosegli še pred zasedanjem Evropskega sveta naslednji teden. Pomembno je, da ta zakonski akt sprejmemo še v sedanjem sklicu Evropskega parlamenta. Razprave na svetu Ekofina sinoči so pokazale, da bomo lahko dosegli dogovor v zvezi z obema še odprtima vprašanjima v zvezi z bančnim sektorjem, kajti trialogi do konca letošnjega leta obetajo napredek. Najbolj pomembno je, da dokončamo Evropsko eh, monetarno unijo, vendar to ni vse. Morali bomo svoj model še bolj okrepiti in ga podpreti z koherentnim sistemom za koordinacijo gospodarskih politik v Evropi povezanih z mehanizmom za solidarnost. Zaradi tega bo Evropski svet še naprej razpravljal o eh, solidarnostnih mehanizmih, eh, ki so povezani z. Eh, pogodbenimi odnosi oziroma dogovori. Na ta način bomo pravočasno in učinkovito zagotovili medsebojno sodelovanje. To je korak naprej pri eh, izvajanju priporočil za vsako posamezno državo članico. Na ta način bomo zagotovili finančne podpore, ki so potrebne za to, da bomo reforme tudi lahko izvali. Komisija je sprejela letos sporočilo na področju teh inštrumentov. Vendar naj povdarim, da seveda Brusel ne želi državam članicam na ta način eh, otežiti življenje, ravno obratno. Disciplina je že vključena v fiskalno pogodbo in evropski semester. Sedaj moramo ta dogovor ali dogovorni del vsega okrepiti tako, da bodo nacionalni politični organi in eh, zainteresirani lahko v pristopu od spode na vzgor prispevali svoj delež. Na ta način bomo lahko zagotovili potrebna finančna sredstva za vse reforme. Reforme so seveda v našem skupnem evropskem interesu. Gre za naše odločne zaveze in izvajanje v evromočju in v Evropski uniji kot celoti. Komisija upa, da bo Evropski svet naslednji teden lahko sprejel nekatere temeljna načela na tem področju, ki jih bomo potem lahko izvajali v prvi polovici leta 2014. Najprej moramo natančno vedeti, kako bodo zasidrani. Eh, Eh, pogodbeni okviri in solidarnostni mehanizmi v obstoječi zakonodaje. To vse potrebujemo zaradi izboljšanja delovanja eh, gospodarske in monetarne unije. Vse države evroobmočja moramo povezati v te napore financiranje solidarnosti mora izhajati iz vseh držav članic. Naj so to proračunska sredstva, naj so to jamstva, naj so to nepovratna sredstva, ampak eh, na ta način moramo okrepiti tudi absorpcijske sposobnosti držav članic. Druga glavna tema na dnevnem redu Evropskega sveta je skupna varnostna in obramna politika. Potrebujemo skupni pristop, eh, kar zadeva obramne zadeve komisija že nekaj časa tukaj na tem področju zahteva napredek. V, to je povdaril tudi predsednik Barozov v vseh svojih govorih o stanju Unije. Potrebujemo bolj učinkovit in konkurenčen evropski obramni sektor. Komisija je pripravila konkretne predloge za bolj konkurenčno in manj razdrobljeno evropsko obramno industrijo. Želimo ohraniti in naprej razviti evropske eh, vojaške zmogljivosti in eh, samostojnost Evrope na tem področju. Iz treh razlogov to potrebujemo. Potrebujemo učinkovito in prepoznavno skupno eh, obrambno in varnostno politiko. Drugič, moramo s tem podpreti lastne vrednote, tako z vojaškimi kot civilnimi misijami, kadarkoli so te potrebne. S posebnimi bojnimi skupinami Evropske unije in civilnimi misijami lahko dokažemo, da eh, lahko obljube tudi izpolnimo nove izzive, eh, moramo tukaj predvideti recimo trgovanje z ljudmi in izzive, ki se eh, porajajo na področju internetne varnosti. Vemo tudi drugič, da so proračunska sredstva v Evropi omejena, zato moramo bolje sodelovati, da jih bomo bolj učinkovito uporabljali danes še vedno 70 odstotkov vseh eh, obramnih proračunov porabijo države članice v okviru nacionalnih načrtov. Mislim, da moramo tukaj združiti sredstva, da bomo lahko uh, nabavljali bolj uspešno in bolj učinkovito obramna sredstva. Seveda pri tem moramo spoštovati avtonomijo držav članic. Ekonomija obsega in učinkovitost nam bo tukaj omogočila bolj uspešno delo. In tretjič, na tem področju govorimo o gospodarski rasti in o zaposlovanju, kajti obrambni sektor eh, neposredno eh, zaposluje 400 tisoč ljudi in ustvarja 96 milijard evrov. Saj to se je zgodilo leta 2012. Če hočemo ohraniti rast in delovna mesta, moramo zagotoviti večjo konkurenčnost tega sektorja. Naša podjetja morajo ostati konkurenčna na svetovnem, eh, v svetovnem okviru. Razvijati moramo vodilne tehnologije in eh, pri tem izkoristiti naše raziskovalne potencijale direktive iz leta 2009, ko gre za skupne javna naročila, moramo začeti tudi v obramnem sektorju bolje izvajati. Omogočiti moramo tudi MSP-jem, da sodelujejo pri tem sektorju. Poleg tega moramo bolje razviti standarde in kritične tehnološke uh, področja, ki nam bo uh, do, omogočili biti bolj konkurenčni. Na vesolsko in satelitsko komunikacijo se moramo osredotočiti tudi na področju uh, varnosti in obrambe. To pa ni razprava, v kateri je Evropa sama. Skupna politika se razvija v sodelovanju z partnerji ZDA, NATO, OSCE in tako naprej. Njim smo dolžni, da so naši napori čim bolj uspešni z združevanjem naših resursov in know-howa. Torej, razprava v Evropskem svetu bo nadaljevanje ambicioznih načrtov na tem področju komisije. Na ta način bomo zagotovili več sodelovanja, več sinergije med državami članicami, potrebujemo bolj povezano in učinkovito obrambno industrijo v Evropski uniji. Vendar smo vedno lahko računali na podporo te hiše za močnejšo in bolj zedinjeno Evropsko unijo, ki skrbi za blaginjo svojih državljanov in s tem tudi igra pomembno vlogo v mednarodni politiki. Pomembne teme, o katerih sta komisija in parlament sodelovala ne le v zadnjih mesecih, temveč v letih nazaj, sta še poudarila evropsko razsežnost, del s katerimi se ukvarjamo in dodala Evropi novo dimenzijo. Dejstvo je, da se moramo premakniti naprej s pomočjo konkretnih dejanj, tudi eh, s pomočjo posebnih delovnih skupin, kot je tista za sredozemlje. Tragedija v Lampeduzi nas je še dodatno opomnila, da moramo združiti moči v svojih prizadevanjih za skupno eh, delovanje v sredozemlju. Pomen migracijskih tokov kaže na to, da potrebujemo več sodelovanja, več medsebojne pomoči in solidarnosti med državami članicami. Evropska komisija je namenila poseben sklad 50 milijonov evrov ravno za pomoč v teh izjemnih primerih ter za nadzor nad mejami in druge Frontexove operacije. Vse to je namenjeno skupni koristi vseh nas. Prav tako se skupno borimo tudi proti organiziranemu kriminalu, trgovini z ljudmi, prekupčevanju in eh, pri tem sodelujemo uspešno tudi s tretjimi državami. Prav tako si skupaj prizadevamo za dejavnosti na severu Afrike in hkrati moramo poskrbeti, tudi za boljše pravne ureditve, ki bodo omogočale regularen pretok sezonske delovne sile. Nadaljujemo z vsemi temi dialogi na področju mobilnosti, pa tudi varnosti in s tem moramo nadaljevati še zlasti v sodelovanju z državami, kot so Egipt, Libija in tako naprej. Storili smo veliko že na področju podpore razvoju gospodarstva. Imamo veliko zanimivih novih predlogov za razvoj enotnega trga, vendar je še veliko odprtih vprašanj. Države članice morajo najprej izpolniti svoje zaveze. Naj povem samo en primer razprave za naslednji. Teden še zlasti je pomemben boj proti davčni utaji in iz, izogibanju plačevanju davkov komisija je že izdelala predlog za celovit sistem izmenjave podatkov med davčnimi upravami in nadaljujemo tudi eh, z, z pogajanji o ostrejši ureditvi pogojev eh, v poslovanju s Švico in drugimi državami zunaj Evropske unije. Uh, ministri sveta ECOFIN žal niso uspeli doseči dogovora o direktivi o prihrankih zaradi nasprotovanja dveh držav članic. Upam, da bomo v prihodnjem obdobju dosegli korak naprej tudi na tem področju. Prav tako si prizadevamo za konkretno pomoč podjetjem za dostopanje do virov financiranja tudi Evropska investicijska banka je veliko prispevala k izboljšanju stanja ravno v preteklem eh, letu. Raziskujemo pa tudi nove načine za razvoj instrumentov za prepečevanje in zmanjševanje tega in tu tudi računamo na pomoč Evropske investicijske banke. Vsekakor pa si morajo tudi države članice prizadevati za izboljšanje vseh teh dejavnosti. Dovolite mi, naj vam povem še nekaj besed o stanju v Ukrajini. Vem, da se je nekaj o eh, vzhodnem partnerstvu govorilo že včeraj popovdne. Veliko je dogodkov, ki vzbujajo zaskrbljenost in naj vam ponovim stališče Evropske komisije. Treba je spoštovati temeljna načela demokracije in to velja seveda tudi za organe oblasti v Ukrajini. Še zlasti potem, kar se je zgodilo sinoči pa moramo ponoviti in glasno povedati, da nasilne rešitve niso prave rešitve, da je treba vzpostaviti dialog z opozicijo in civilno družbo. Predsednik Barroso se je že dvakrat pogovarjal osebno po telefonu s predsednikom Janukovičem in mu Eh, prenesel naše sporočilo, da nismo za agresivn pristop za vojaške rešitve, da je treba stopiti v dialog s prebivalstvom in danes je tam tudi naša delegacija, ki si prizadeva za miroljubno rešitev te krizne situacije, v kateri se nahaja Ukrajina danes. Ukrajinsko ljudstvo je že večkrat jasno izrazilo svojo željo, da se pridruži Evropi. Prav tako eh, so še vedno odprta vprašanja izboljšanja trgovinskih odnosov in ob trenutni politični situaciji moramo samo povdariti, da je treba poiskati miroljubno rešitev. Vaša včerajšnja razprava je tudi pokazala, da obstaja širši konsenz v tem smislu. Parlament in komisija sta tudi na tem področju delovala z roko v roki in boste še nadalje počela tako. Hvala lepa. <clears throat> Ševčovič. Hvala, gospod Ševčovič. V imenu ELS dajem besedo predsedniku Jozefu Dolju gospod predsednik kolegice in kolegi najprej v zvezi z ukrajino zelo pozorno spremljamo tisto kar se eh, dogaja žal mi je da vlada ni podpisala pridružitvenega sporazuma in eh, vidimo da se ljudje množično mobilizirajo ravno eh, v, v željo obrambe demokracije v ukrajini mi pa še nadalje obsojamo vse oblike nasilja. Žal pa se zavedamo, da je situacija resna, da lahko pride do prave eksplozije in zato se moramo mobilizirati na ravni Evropske unije, podobno kot smo to storili že v času oranžne revolucije in povdariti potrebo po demokratični miroljubni rešitvi. Ukrajinski državljani so že povedali, da so pristaši močne Evrope in eh, tudi tam vidimo, Eh, res eh, največ evropskih zastav, ki jih ne vidimo več tako pogosto v drugih državah. Res je, da potrebujemo nekaj ambicioznih rešitev in pred petimi leti smo že sprejemali take eh, odločitve, ki so to tudi kazale, da resno mislimo. Države članice niso veliko izgubile zaradi odločnih odločitev, evroobmoče deluje, ne bom rekel, da popolno, vendar vidimo, da deluje in da smo vsi medsebojno povezani in prepleteni, tega se moramo zavedati in še nadalje, še tesneje sodelovati. Poglejte samo gospodarski sektor. Gospodarski sektor zna združiti moči in delovati. Politični sektor pa se drži pri strani in to je povsem absurdno. Vse politike so pač take, da jih ni možno vedno smotrno financirati. Tu se lahko pridružim gospodu Ševkoviču. To so pogosto zelo težavni dosijeji, Ja, o katerih je treba spregovoriti odkrito, še zlasti, kadar države prispevajo do 2 odstotka za obrožitev, za obrambne potrebe. Res je, da smo bili v zadnjih časih nekoliko naivni, po hladni vojni se nekako nismo znašli in dojeli, zakaj gre. Zato moramo pogledati, kakšno je dejansko stanje. Poglejte, kakšen je trenutno položaj v Centralnoafriški republiki, koliko nedolžnih ljudi je žrtev masovnih množičnih pokolov. In zato gre tukaj še za veliko odprtih vprašanj, ki prav tako terajo naše odgovorno ukrepanje moramo pogledati naprimer to, kar se dogaja v naših sosednjih državah, Ukrajini, Moldaviji. Lahko vidimo, da lahko na nje tudi vplivajo regionalne velike sile in da moramo tudi mi storiti svoje. Ne zato, da se bomo vojskovali, temveč zato, da se vzdrži mir in samim nam to ne bo uspelo. Zato moramo delovati skupaj, da moramo okrepiti tudi našo skupno politiko obrambe in varnosti, če hočemo obstajati v tem svetu, ki se stalno spreminja. Prav tako moramo skupno braniti svoje meje, tudi vojaško, če je treba, moramo to doseči na več načinov. Začeli smo sicer že dobro, vendar je treba iti naprej. Ni dovolj, da bistvena sredstva za našo skupno obrambo prispeva devet držav članic, ampak tudi to se mora spremeniti. In moram reči, da gre za skupna prizadevanja, ki gredo z roko v roki z razvojno pomočjo, s čimer mislim pomoč za razvoj teh držav in njihovih državljanov pri njih doma. In če vidimo, kakšno je danes stanje v Centralnoafriški eh, republiki, je treba storiti najmanj dve zadevi. Prvo, ukrepati, da se vzpostavi mir in potem pomagati še gospodarsko. In še ena zadeva, na katero bi se rad vrnil. Način upravljanja z našimi oboroženimi eh, silami se mora tudi spremeniti. Tudi način raziskav, ki potekajo bodi si na civilnem, bodi si na vojaškem področju. Sam se ne spoznam tako zelo na vojaško opremo in druge sorodne zadeve, ampak ravno zaradi tega moramo sodelovati vsi skupaj, da bomo našli trajnostno rešitev. Sicer te stvari v prihodnje ne bodo bodo izvedljive. Ostaja nam še veliko odprtih vprašanj, še zlasti na področju obrambe, zato se moramo odzivati skupaj in se tega lotiti podobno z uženimi močmi, kot smo se lotili gospodarske, finančne krize z jasnimi cilji, z jasnimi zavezami in brez tabujev. Danes, ko pogledamo okrog sebe in vidimo, kako se eh, razvijajo zadeve, ne le v Ukrajini, temveč tudi drugod, ne smemo biti preveč presrečeni. Vsaka revolucija in evolucija ima ta svoj odziv. In tudi, če govorimo o tem, kako bomo delovali naprej, kako bomo delovali s šesterčkom, ni dovolj, da samo kažemo s prstom na ene in druge in ko smo imeli pravzaprav sorodne razprave že pred časom, ker še preden je eh, pristopilo v Evropsko unijo toliko novih držav, članic, so ostala določena področja nerešena. Evropa mora ostati eh, skupno območje, deljene odgovornosti, skupnih eh, vrednosti, vendar se moramo znati umestiti v novi svetovni red in tistim, ki pravijo, da hočejo manj Evrope, zagotavljam, da bomo jutri potrebovali še več Evrope in tisti, ki tega ne mislijo, bodo v kratkem videli, da se motijo. Moramo storiti vse, kar je v naši moči za našo prihodnost in za suverenost naše celine. Hvala. Vielen Dank. Hvala. Sedaj v imenu socialistov in demokratov dajem besedo predsedniku Svobodi. Ja, Dovolite mi, naj začnem s tematiko Ukrajine. Očitno je treba storiti vse, da bi prepričali organe oblasti, da se ne poslužujejo nasilnih sredstev za preprečevanje nemirov. Čeprav se je gospod Janukovič sestal tudi z Lady Ashton in drugimi predstavniki Evropske unije, to ni bilo dovolj, ker eh, eno je tisto, kar se dogovarja za mizo, drugo je pa to, kar vidimo v obliki dejanskih ukrepov in Evropa mora zagovarjati miroljubno rešitev od podpori ljudstvu, ki si želi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 Spoštovani, res je, potrebujemo več skupnih obramnih prizadevanj v Evropi. Res je, da se moramo lotiti svoje odgovornosti, ne moramo biti pozabljena celina in zato se moramo skupaj spopasti tudi s terorizmom, ker terorizem bo v naši soseščini ostal še dolgo. Zato potrebujemo večjo sinergijo, boljše sodelovanje in s tem nam lahko uspe tudi prihraniti nekaj nekaj denarja v naših nacionalnih proračunih, hkrati pa lahko poboljšamo tudi naše obramno delovanje. Če pogledamo, eh, zakaj imamo sedaj take težave s financiranjem obrambe, zato ker nacionalne vlade ne sodelujejo med seboj na področju obrambe, ker tudi obramna industrija in oboroževalna industrija ne sodelujejo med seboj in zato potrebujemo skupen pristop. Skupen pristop pa je prav tako potreben tudi na področju socialne kohezije. In naj se lotim še ekonomskega stanja. Čudovite novice smo slišali v zadnjih dnevih. Pričakujemo nadaljno rast 2,8 na 3,6 odstotke in eh, najnižji. Uh, padec eh, gospodarstva smo doživeli ravno v zadnjem času, odkar se je začela ta kriza. V Evropi sicer ne moremo govoriti o tako rožnati situaciji, kot bi to rada predstavila svet in komisija. Danes imamo še veliko težav in jasno je, da potrebujemo še nove uspešne politike v našem skupnem območju. Ampak žal komisija ne spreminja svojega pristopa in marsikdaj tudi svet na istih stališčih. Vendar moram reči, bolj ko gospod Ren govori na glas in daje intervjuje, bolj se dvigajo proti evropski občutki. In eh, seveda ne bom se zdaj spuščal lepotna tekmovanja z gospodom Ferhovštatom in gospodom Dolom, to je njuna stvar ampak potrebujemo realno politiko. Iz oddelka gospoda Rena ne slišimo realnih zadev. Vidimo, da narašča brezposelnost eh, posod, ne le v Španiji in v Franciji. In potem sprašujem, kaj pravita komisija in eh, svet. Kaj pravite s tem, da se bo naprimer Španija spopadala z resnimi težavami z brezposobnostjo tja do leta 2033. To ni hec, to so resne zadeve. In potem pogledajmo, kaj se dogaja na portugalskem. In tu eh, nam realno sliko lahko pokažejo ravno nevladne organizacije, kot je Karitas, ki res hitreje in bolje ukrepajo kot mi na politični ravni. Kaj bomo rekli ljudem, ki ne morejo plačati najemnine, ki ne morejo odplačati kreditov, ki so jih najeli? Kaj bomo rekli ljudem, ki izgubljajo domove? To se dogaja marsikdaj, ne le v Grčiji, temveč tudi povsod drugod. Na to je treba konkretno odreagirati. Ne vem, kako se bo komisija odzvala na predloge ki imajo opraviti s sankcijami bank. Če recimo sankcioniramo banke in jim naložimo denarno kazen 1,7 milijarde evrov, zakaj ne bi tega denarja konkretno uporabili za garancijo za mlade, za boj proti brezposelnosti? Potem bi lahko pokazali, da ima skupna evropska politika dejansko nek konkreten učinek, ne samo v obliki nekih oklapnih dogovorov, ki jih ljudje ne vidijo. In mislim, da je bolje, da imamo konkretne evropske ukrepe, kot samo neko skupno evropsko ekonomsko in monetarno politiko. In da vas povem še na nekaj. Več kot 40 let je minilo na tanko 13. novembra, ko je Nemški kancler Willy Brandt govoril v Evropskem parlamentu in imel vizionarski govor. 40 let je tega ko je govoril o socialni uniji. Zagovarjal je enakost socialnih pravic in gospodarske rasti. In danes se moramo še vedno boriti tukaj s komisijo in z večino pri svetu, da bi videli to socialno unijo v praksi, da bi res zaživela. Govorimo pa stano o neki ekonomski in monetarni uniji. Ampak namesto, da bi se res vzpostavila ta socialna unija, nekatere uh, od držav članic in s tem ne mislim le britanske vlade, stalno poskušajo omejiti svobodo gibanja znotraj Evropske unije in postavljajo nove in nove uh, omejitve, recimo lahko potujete samo, če imate više uh, dohodke, ampak kaj smo storili za to, da bi bilo temu res tako. Tako da se v bistvu ne borimo proti revščini, kot to stalno razglašamo, temveč proti državljanom naših držav članic. In namesto, da bi ustvarili delovna mesta za vse in da bi zmanjševali prepad med revnimi in bogatimi, spet ustvarjamo nove razdelitve med domačimi in tujimi delavci, med domačimi in tujci in tega v Evropski uniji ne bi smelo biti več. In bolj, ko ljudje terjajo eh, pravice in več pravic, bi v bistvu morali bolj poskrbeti za to, da koristno in eh, smotrno uveljavljamo pravice, ki jih že imamo. Treba je oblikovati ustrezno zakonodajo na nacionalni ravni, nič ne rečem, storite to, ampak ne na škodo skupnega evropskega delovanja. Nekateri pravijo, eh, držimo se eh, skupnega trga za blago in storitve, ampak obstaja še ena vizija in to je vizija svobodne Evrope, kjer ima vsakdo pravico do prostega gibanja, do zaposlitve. In to je tisto, čemu bi lahko rekli boj proti uh, revščini, proti vedno večjemu prepadu med dohodkovnimi ravni prebivalstva v Evropi. Ne moremo samo govoriti o tem in se ne lotevati konkretnih socialnih problemov. Če bi imeli res skupno ekonomsko politiko, če bi imeli res socialno unijo, potem bi s tem tudi posledično prli svobodo gibanja in Budimo realni, nimam nič proti ekonomski uniji, ampak ustvarimo že to socialno unijo, o kateri stalno govorimo. Najlepša hvala. Hvala. Sedaj dajem besedo predsedniku Farhovstatu v imenu skupine Aldi. Najlepša hvala. Najprej se želim zahvaliti vsem kolegicam in kolegom, ki so zelo zainteresirani za demokratične izbire, ki smo jih eh, sprejeli pri nas v liberalni skupini. Mislim, da imamo pravzaprav samo pri nas v skupini liberalcev možnost demokratične izbire. No, ampak šalo na stran, naj začnem svojim nagovorom s tem, da izrazim podporo državljanom eh, Ukrajine, Tam je namreč na stotine tisočev ljudi na cesta Kijeva in ti so danes, po mojem mnenju, najboljši odgovor, ki ga imamo za vse euroskeptike, ki jih je vedno več v Evropski uniji. Namreč znotraj Evropske unije nacionalisti in populisti poskušajo razglašati, da je Evrope konec, da za njo ni nobene prihodnosti. Zunaj Evropske unije pa na ulicah Kijeva vidite, ljudi, ki se hočejo pridružiti Evropski uniji. In mislim, vsaj moje upanje je tako, kolegice in kolegi, da bo ta preevropski duh ostal in da ne bo ostal in ustrajal le na kijovskih ulicah, temveč da bo prisoten tudi na svetu prihodni teden, ker ne gre za preprosti evropski svet, gre za tri velike ovire, ki jih bo treba preseči ravno šest mesecev pred evropskimi volitvami. Prvo je vprašanje obrambe. Pred natanko 60 leti je francoska nacionalna skupščina po moje naredila veliko napako, vsaj po mojem mnenju. Se spomnite tega leta 54 je bilo. Jaz sem se takrat eh, komaj da rodil, eno leto sem bil star, tako da se sam tega ne morem spomniti. Ampak narodna skupščina je takrat zavrnila Evropsko obramno skupnost. In glede na to, kar vidimo sedaj v Evropi, vidimo, da je javno mnenje pravzaprav posod v vseh državah članicah naklonjeno Evropski obrambi, celo v Združenem kraljestvu. V Veliki Britaniji. Če je ena stvar, s katerim se tudi Veliki Britaniji strinjajo, da moramo to narediti skupaj, je to ravno obramba. No in potem tudi po iraški vojni, pred nekaj več kot desetletjimi smo eh, organizirali to, čemu sedaj pravijo čokoladni vrh. Ampak takrat smo se pogovarjali skupaj o evropski eh, obrambi in takrat sta se strinjali celo Francija in Velika Britanija. In sedaj, po desetih letih, mislim, da je skrajni čas, da ta zamisel znova vzbrsti. Vidim, da imajo države članice velike težave z javnimi financami. Mislim, da ne bi bil tako velik eh, luksus, če bi se odločili 28krat storiti vse isto, ker bi bilo to vsemu pomoč. In še ena stvar, ki jo potrebujemo od Evropskega sveta, je novo ekonomsko upravljanje, tudi v smislu težav, ki jih ima evroobmoče. Seveda eh, obstajajo tu že neki predlogi pogodbenih ureditev, ki pa jih ta parlament odločno odklanja. Hočemo slišati od Evropske komisije in držav članic, nek konkreten predlog, da se bo točno vedelo, zakaj gre. Ne morejo pa nam nalagati pogodbenih obveznosti za pokojninske in socialne sisteme, ki obstajajo v državah članicah in mislim, da bo vsaka od držav članic proti takim pogodbenim ureditvam, ker bo to videti kot umešavanje velike Evrope v nacionalne reforme. To smo že večkrat povedali, tudi gospod Brok, jaz sam, gospod Gualtieri in Čeprav smo bili tako proti, še vedno nadaljujete s to idejo. Komisija bi morala nadgrajevati ideje, ki jih ima tudi parlament. Moramo govoriti o konvergenci, o direktivah, ki so izvedljive v vseh državah, članicah in tudi v vseh državah evroobmočja. Sicer bomo imeli posledice, ki se jih sedaj ne zavedamo in te bodo težavne ravno zaradi različnih reform v država članicama. Prosim, prekinite že s to idejo o pogodbenih ureditvah. Videti je, kot da bi Evropska komisija znova intervenirala v nacionalne reforme in ne prepušča tega odgovornosti držav članic samih. In končno, tretja zadeva, ki jo hočemo omeniti, gospod predsednik, bančna unija. Že veliko krat sem to omenil tudi tukaj v plenumu. Mislim, da brez bančne unije pravzaprav ne bo rešitve te krize. Videli bomo isto, kar se je zgodilo na japonskem, to se pravi zelo dolgoročno ekonomsko stagnacijo lahko pričakujemo. Potrebujemo dejansko Evropsko unijo, ne pa samo tako imenovano bančno unijo z nekim ohlapnim urejanjem nacionalnih sistemov in ne vem, če berem današnje časopise v zvezi s komentarji o ekofinu, ki se je končal vsi noči, slišimo komentarje ravno na teme, ki jih ta parlament nikoli ne bo pripravljen sprejeti. Nočemo, da bodo vse breme finančnih polomin nosili davkoplačevalci. Spet bomo dobili sistem bank, kot smo ga imeli v preteklosti in spet bodo naši državljani plačevali račun. Ne moremo kar tako paušalno ocenjevati tvegan po posameznih državah. Moram pa reči, da bi z, eh, od vsega srca podprli predlog komisije, ki bi se odzival na vse te dejanske potrebe, ki jih imamo danes. In upam, da bo Evropski svet drugi teden dokazal, da lahko prevlada evropski duh in da nam bo uspelo skupaj. Hvala. Najlepša hvala, gospod Fahovstad. Kolega Udi bi vam želel postaviti vprašanje. Gospod Udi, izvolite. No. Eh, chers collègues, vous avez. Drage kolegice in kolegi, govorili smo, slišali smo o tem, da je francoska skupščina zavrnila skupno evropsko obramno politiko, ampak to zaradi tega, ker čas še ni bil pravi, ni, ni bila dozorela gospodarska situacija. Zato vas sprašujem, ali boste res lahko branili. Eh, to Evropo in ali ste res pripravljeni verjeti, da je Evropska unija pripravljena na skupno delovanje ravno v tem trenutku. No, moram reči, gospod Dodi, da je evropska obramba nekaj nujnega, ker je realnost tudi taka, da ne moremo več plačevati te obrambe na ta način, kot smo doslej, vsaka država zase. Uh, stroški v znesku 42 eh, odstotkov proračuna, če se primerjamo z Ameriko, kjer eh, imajo več zmogljivosti, mi lahko dosežemo samo 10 odstotkov tega, kar dosežejo američani. Če to na hitro izračunamo, vidimo, da je Evropa 4 do 5 krat manj učinkovita na vojaški ravni kot američani. Torej so zadeve jasne. Treba je nadaljevati na podlagi sporazuma med Francijo in Veliko Britanijo, samo ki je bil uspešen. Govornik govori mimo mikrofona in ga tolmači ne slišimo. Hvala, gospod Ferhovt. Besedo dajem kolegici Harms v imenu zelenih, bo spregovorila. Spoštovani predsedniki, kolegice in kolegi, vesela sem, da smo sedaj, ko imamo oborožene posebne enote, ki so uničile del barikat v Kijevu, sedaj se naš parlament odločno zauzema za to, da organiziramo svojo prisotnost v Kijevu. Prejšnji teden ta odločitev še ni bila možna, to obžalujem mislim da bi kot uradne delegacije parlamenta morali imeti možnost, da bi morda še kaj preprečili tega, kar se sedaj dogaja. No, resolucija, ki jo bomo danes sprejeli, nam bo to omogočila, k sreči. V Kijevu se je pokazala velika slabost Evropske unije. Namreč, ko gre za enotno politiko, bi morali le to preliti, biti sposobni v dejanja. V Kijevu se je to pokazalo kot ena od slabosti. Tako imena poli, ruska politika je tukaj morda bila bolj prisotna kot vse, kar bi želeli. Upam, da ne bomo morali plačati visoke cene za to težavo. Kar zadeva obramno politiko. Mislim, da smo sedaj v pravem trenutku, da razmišljamo o tem, kako si predstavljamo skupno zunanjo in obramno politiko, kako želimo, da bo ta videti čez deset let, kaj se bomo naučili iz Atalante, iz francoskeg posegov v Maliju ali česa se bomo naučili iz eh, tako imenovanega bega ameriških eh, vojakov iz Afganistana. Torej, če se bomo iz tega kaj naučili, potem bomo res lahko organizirali boljšo skupno politiko. Glede na omena finančna sredstva v Evropske uniji, glede na to, da imamo zelo malo denarja za skupno socialno politiko oziroma za skupni boj proti brezposelnosti, sedaj se pojavi ideja, da bi financirali brezpilotne letalstva, letala iz naših finančnih sredstev. Ampak tako pa ja ne more iti naprej. Nekdo je govoril o pravičnosti, potem o bančni uniji. O tem smo že x-krat razpravljali. Nekateri kolegice, kolegi Sven Gigold in nekateri drugi, če oni ne bi bili ustrajni, potem ne bi imeli sploh prvega stebra bančne unije in nadzora v tem sektorju. Sedaj naj bi banke financirale neke nove inštrumente. Ne vem, kako se bo to sploh lahko razvilo. Potem gospod Verhofstadt je govoril o tem, da moramo zagotoviti trajno stabilnost evra, da bomo išli enkrat iz krize. Moramo imeti skupno uh, fiskalno in uh, gospodarsko politiko. Ampak to, kar ste nam vi opisali, gospod Ševčevič, je ravno obratno. Kdo bi želel, da se ponavlja zgodovina Grčije? Država, ki je bila na začetku razprave pripravljena razpravljati o reformah. V tej državi je bila pripravljenost za reformni proces takrat. Vendar, zaradi tega, ker nismo ustrezno ukrepali, se je vedno več ljudi začelo odvračati od skupnih rešitev, od Evrope. Veliko anti-EU eh, giban in glasov se je tam razvilo. Vse skupaj je postalo neevropsko, nedemokratično, ko gre za reševanje te krize in tega moja politična skupina nikoli ne bo podprla. Hvala, gospa Harns. V imenu konzervativnih bo sedaj spregolil gospod Callanan. Hvala lepa, gospod predsednik. O gospodarski politiki smo tukaj govorili že zelo pogosto, zato bi se danes osredotočil na obramno politiko, ker ko govorimo o obrambi v Evropi, bi pravi pristop, po mojem mnenju, moral biti v duhu sodelovanja, kompatibilnosti in zmogljivosti. In Evropa je že 60 let razvijala nek skupen pristop pod okriljem NATO. To je že preverjeno zavezništvo in čeprav ga mnogi hočejo uh, izpodkopati, mislim, da ni treba, da podvajamo določene uloge za to, da bi imeli eh, neko armado Evropske unije, ki bi jo porinili skozi nekje pri zadnjih vratih. In že leta 1949 je generalni sekretar rekel, da je vloga NATO obdržati američane, odstraniti ruse in eh, potlačiti nemce. In mislim, da se zadeve le nekoliko razlikuje od leta 1949. Naša moč pa je vsekakor v čezatlantskem sodelovanju in mislim, da moramo še vedno obdržati američane. In Evropsko ameriško sodelovanje je tako relevantno danes, kot je bilo odnegdaj. In gospod Obama je tako imenovani miroljubni predsednik, vendar se lahko zgodi, da se bo Amerika strateško obrnila na svojo zahodno obalo, če jih bomo še nadalje potiskali v stran. Vendar menim, da Evropa sama ne more narediti uspešnega načrta. Zakaj? Ker evropske države preprosto nimajo dovolj sredstev. NATO ima cel bilijon dolarjev na voljo za obramne namene. In če pogledamo, koliko zapravijo države članice na to Združeno kraljestvo, Francija, Nemčija in Italija, prispevajo kar 70 odstotkov sredstev. In dejansko ne moremo govoriti o evropski obrambi, če tako malo držav poskrbi za glavnino in poleg tega lahko rečemo, da smo še vedno nepomembni v primerjavi z združenimi državami. Poleg tega je veliko držav članic, ki ne bodo pripravljene kar tako prepustiti svojih sredstev in ljudi v neko splošno evropsko poveljevanje. In De facto potrebujemo neko medvladno sodelovanje, pri čemer države sodelujejo in se zavežejo k temu, da bodo obranile svoje vzajemne in skupne interese. To mi zveni podobno kot NATO. Tudi to že obstaja, neka združena sredstva in prizadevanja že obstajajo, države članice pa nimajo viška sredstev, ki bi ga prispevala v nek novi obramni sklad. Bolje je, da ta sredstva uporabijo za kaj drugega, recimo za usposabljanje, naprimer. In prepričan sem, da tukaj vsi močno spoštujemo naše oborožene sile, vsak v svoji državi in lahko sam presegam, da sam močno cenim naše oborožene sile in jih spoštujem. Ali smo dejansko prepričani, da bodo vsi ljudje imeli enako pripravljenost bojevati se in žrtovati svoje življenja v imenu neke evropske zastave, kot so sedaj to pripravljeni storiti za svojo domovino? Ne vem, če res. Nadaljevati pa moramo vsekakor s sodelovanjem in poudarjati to vzajemno pomoč, strateškimi pristopi pa lahko presežemo razlike, ki jih imamo, to pa že obstaja v rešitvah pri NATO. Imamo tudi primere sodelovanja med Združenim kraljestvom in Francijo. Nedavno tega so eh, angliška letala priskočila na pomoč francozom. In to se da doseči. Potrebna je samo volja, prizadetih držav članic. Vse zadeve niso vedno enako pomembne za vse države članice in obstajajo tudi razlike, ki so bile več kot jasne ravno v času iraške vojne in še vedno ne vemo, kdo je v končni fazi imel prav. Ampak tudi tega ne vemo, zakaj so bili nekateri tako zagreti za neodvisnost Iraka. In če pogledamo koliko mednarodnih organizacij že imamo v Bruslju, lahko rečem, da imamo eno zelo pomembno, ki že desetletja vzdržuje mir in skrbi za čezatlantsko sodelovanje ter tudi za stabilnost v 21. stoletju. Tako da, če bomo sedaj korakali naproti skupni evropski obramni politiki, lahko pričakujemo, da se bodo američani umikali korak za korakom in zavedati se moramo, da niso vse države članice liberalno-demokratsko usmerjene, vendar moramo vseeno ostati demokratični in povezani z našim čezatlantskim partnerjem. Namesto, da se eh, da poudarjamo nove oblike birokracije, ki je sama sebi namen na evropski ravni. Mislim, da je bolje, da združimo prizadevanja na načine, ki so nam že znani in pravi pristop mora biti pristop sodelovanja na podlagi zmogljivosti in kompatibilnosti. Hvala lepa. Hvala, gospod Kalanen. Za združeno levico sedaj dajem besedo gospe Cimer. Gospod predsednik, gospe in gospodje, včeraj je organizacija za prepoved uporabe kemičnega orožja, ki je dobila Nobelovo nagrado za mir povdarjala, kako potrebno je razviti neko novo vizijo miru in obrambe. Zakaj ne bi začeli jutri razvijati? Ta vizija bi morala biti usmerjena v odpravljanje, razgradnjo različnih vrst orožja, tudi na področju kemičnih eh, vojnih operacij. Ogromno kemičnega orožja se še vedno kopiči in žal celo uporablja v nekaterih državljanskih vojnah dan danes. In mi organiziramo kaj? Organiziramo vrh, ki bo razpravljal o oboroževanju, o proizvodnji orožja. To ni naloga, ki je pred nami. Mislim, da državljani Evropske unije od nas pričakujejo nekaj drugega kot da bi živeli v nekem paralelnem svetu, je videti. Imamo gospodarsko krizo, kaj pa mi počnemo, razpravljamo o tem, kako bomo finančna sredstva Evropske unije zagotovili bo za bolj učinkovito in bolj konkurenčno proizvodnjo novih eh, oboroževalnih eh, sistemov. In konec koncev se ne moremo čuditi, da sedaj pred tem Evropskim svetom začnemo eh, govoriti o tem, da je treba varčevati. Nimamo dovolj denarja ne na evropski, ne na nacionalnih ravneh za celo vrsto potrebnih politik. In očitno je, da gremo v popolnoma napačno smer. Številke, na katere ste sklicujete, lahko drugače uporabljamo. 26 milijard evrov se letno izda za obroževanje, kar je več, kakor to, kar je predvideno v nacionalnih proračunih. 30 milijard evrov bi tukaj lahko privrčevali. Lahko pa bi rekli, sploh niti enega evra nam ni treba več eh, vlagati v to. To bi bilo logično, če bi politiki industrijo oboraževanja realno predstavili svet. Kaj pa se dogaja? V našem političnem eh, vsakodnevniku so ravno lobisti obrambne industrije tisti, ki dopovedujejo politikom, kakšen je svet, kaj naj bi bilo potrebno. Že 30 let, naprimer, potekajo razprave o eh, na, o, o letalu Eurofighter. In kaj sedaj počnemo? Počnemo to, da določamo možnosti nadaljnih eh, investicij v obrambno industrijo, v industrijo proizvodnje orožja. Mislim, da ne moremo sedaj upoštevati samo obrambnih potreb, ne na nacionalni, ne na evropski ravni. Zdi se mi, da je treba opozoriti pred takšnimi težnjami. Pa še nekaj. Še enkrat bi vas želela opozoriti na naslednje. Dokler ne bomo resno se spopadli z neravnovesi v Evropski uniji, dokler ne bomo iz eh, patetičnih razprav o reformah prešli v konkretna dejanja, dokler sprejemamo dejstvo, da dobički iz izvoza gospodarstva Nemčije se uporabljajo za mm, neproduktivne namene, bomo ostali v takšni situaciji. Sedaj pa gospod Farage. Vem, da ni morda najlepši čas, da se o tem pogovarjamo pet dni pred božičem, ampak eh, če govorimo o odpiranju vrat eh, milijonom revnih iz Romunije in Bolgarije, lahko rečem, da so to zadeve, ki so še vedno zelo aktualne. V Veliki Britaniji in veliko krat se politiki pri nas pritožujejo, da nima visokega profila. Če pogledamo samo tukaj kolega Jeffrija, ki je bil poročevalec za eh, to, da se Bolgarija pridruži Evropski uniji, čeprav je konzervativec, torej dobro je odprl vrata vsem tem ljudem, čestitam kolega odlično in eh, mislim, kaj pomeni to prosto gibanje? To pomeni tudi prosto zaston zdravstveno zavarovanje, zaston izobraževanje, zaston črpanje raznih beneficij in ugodnosti. In potem bomo imeli spet v sodobnem času vse te like, ki jih poznamo iz Oliverja Twista in potem bo Evropa spet kazala tako žalostno sliko. Slika pa je že zelo žalostna. Lahko rečemo, da imamo o tem že zelo slabe statistične podatke, saj je bilo veliko kaznjivih dejanj v Združenem kraljestvu zagrešenih prav strani romunskih priseljencev in vem, nočem delati krivice vsem poštenim državljanom Romunije in Bolgarije, ki pošteno zaslužijo svoj kruh. Vendar Vemo, da gre tukaj za problematiko revnih držav Evropske unije. Poznam ljudi, ki delajo, služijo denar v Združenem kraljestvu, v Londonu in prejemajo razne dodatke in doklade za otroke, ki so ostali v Bukarešti, naprimer. In če se bodo te zadeve še naprej tako odvijale, nas bo to zelo drago stalo. In Mislim, da imajo tudi britanski ljudje zdaj vsega dovolj in pravijo, konec je tega. In nimajo vsi eh, možnosti, da bi konkurirali drugim delavcem po Evropski uniji. In s tem dosežemo samo vedno večjo brezposelnost mladih, s tem je razkorak med različnimi družbenimi skupnostmi vedno večji. In sedaj, če govorimo o načelu odprtih meja od eh, Atlantika do Kazahstana, potem bomo imeli kar vse v Evropski uniji in Kazahstan in Ukrajino in tako naprej. In vidim, da zdaj Toni Blair aktivno pomaga Albaniji, da bo čim prej prišla v Evropsko unijo. Potem se bomo še razširili na Turčijo. Naše sporočilo pa je, da je Turčija sicer država, ki je prispevala zelo dobro ptico purana, ki jo jemo za božič, ampak naj ostane pri tem. Mi pa potrebujemo boljšo evropsko združevanje navznotr, tudi vojaško združevanje. Nekateri so se pritoževali, zakaj se Evropa ni aktivneje vključila v sirijsko krizo, ampak sam mislim, da je dobro, da je tako, kot je ostalo. In če ne bomo hitro ukrepali, bomo imeli k malu potres v Evropskem parlamentu oziroma v parlamentu v Londonu. Kolegica Bronz bi vam želela postaviti vprašanje. Spremete vprašanje? Yes, Farage, you, uh... Gospod Bronz, gospod Farage, rekli ste, da ste proti imigraciji. 4. maja 2010 na oddaji Daily Politics Show ste rekli, da Velika Britanija bi morala izdati 250 tisoč novih delovnih dovoljen na dan. Sedaj pa pravite, da so Romuni eh, odgovorni za eh, napade na bankomate v Londonu. Eh, ne vem, ali govorite o vseh romunskih državljanih ali samo tistih, ki so ki Romi. Hvala, gospod Bron, za vprašanje. Naj povem naslednje. UKIP ni proti imigraciji, priseljevanju. Hočemo imeti priseljevanje, ampak hočemo imeti sistem priseljevanja, ki je takšen kot pri Avstralcih. Avstralija pravi, tisti, ki lahko, imajo znanje, naj pridejo v našo državo. Ne želimo ljudi, pravi Avstralci, ki so kriminalci, prihajati sem, ki so bolni in tako naprej. Torej, in mi hočemo sami odločati o tem, kdo bo prišel v Britanijo nismo diskriminatorni, ne kažemo s prstom na samo nekatere. Hočemo imeti liberalno demokracijo in tega kot člani Evropske unije nikoli ne bomo mogli doseči. Dobro. Sedaj prehajamo nazaj na Evropski svet. Kolegica Le Pen se je opravičila, nije še tukaj. Zato bom kar takoj dal besedo Elmarju Broku v imenu ELS. Gospod predsednik, predsednik sveta, komisar, kolegice in kolegi. Beseda ali dve o Ukrajini. Če vidimo, kaj se je danes po noči ponovno zgodilo, tudi pobude američanov in gospe Ashton ne pomagajo, In če človek to vidi, mora skoraj da reči, ponovno se dviguje železna zastava. Ruski pritisk eh, sedaj uh, izvajajo na samostojni narod, svobodni narod. Sveda je to nespremljivo. Se pa strinjam s gospod Harms. To je posledica tega, da nimamo neke skupne politike vizavi Rusiji v Evropski uniji. Evropski svet bo govoril o skupni zunanji in obramni politiki. In mislim, da je to pomembno. Smo za NATO, hočemo preko NATO zagotoviti kolektivno varnost, ampak lastne sposobnosti moramo razviti in izkoristiti. Brez evropske obrambne politike ne bomo neodvisni. Ne bomo mogli biti samostojni. Če ne bomo imeli strukturnega sodelovanja v koaliciji voljnih, ne bomo mogli obraniti samih sebe. In vedno več eh, birokracije se poraja na tem področju. Moramo deliti delo, moramo povezati svoje napore na področju obrambe. Ne bodo sedaj američani preko NATO evropsko sosedstvo smeli izključno obdel, obvladovati. Mislim, da na ta način ne bomo več samostojni. Razviti moramo lastne zmogljivosti v Evropski uniji. Ne želimo biti samo plačniki za globalno varnost, temveč hočemo tudi biti aktivni subjekt v tem. Potem gospodarska in monetarna unija. Evropski parlament je z zakonodajno dejavnostjo zagotovil boljše inštrumente, dvojček, šestorček in tako naprej. Vendar sedaj moramo tudi zagotoviti, da bodo reformni programi v državah članicah postali uh, dejanje, ne pa samo beseda. Nacionalni parlamenti morajo sedaj imeti pravico sooblikovati nacionalne programe, ki jih bomo sofinancirali iz eh, proračuna Evropske unije. Nacionalni parlamenti torej morajo se poistovetiti s temi napori. To se mi zdi pomembno, kajti le na ta način bomo lahko okrepili konkurenčnost eh, in socialno politiko. In še nekaj za konec, gospod predsedujoči. Evropski svet. Če bomo rekli nič več priseljevanja, potem je to najcenejši populizem, ki se ga lahko gremo. V Evropski uniji imamo vse inštrumente za to, da ljudje, ki nimajo dela, ki nimajo eh, zdravstvenega eh, zavarovanja, ne bodo mogli priti k nam. Ampak mislim, da je to ponovno čisti populizem, kajti sposobni smo to sami narediti. Hvala. Hvala, gospod Brok. Kolega Dartmund bi vam želel postaviti vprašanje. Uh, modri karton vam ponuja. Ga sprejmete? Izvolite. Gospod Brok, hvala da ste pripravljeni poslušati moje vprašanje. Rekli ste, da Evropska unija mora razviti svoje zmogljivosti in to večkrat. Ali to pomeni, da hočete imeti evropsko uh, kopensko vojsko, evropsko letalstvo in evropsko uh, mornarico? Gospod Brok, prosim, če odgovorite na vprašanje kolega. Spoštovani kolega zato niti nimamo pravnih eh, podlag, tudi če bi to hotel. Gre za izvajanje Lizbonske pogodbe in gre za delitev dela v graditvi evropskih zmogljivosti, o čemer sem govoril. Sveda ne morem niti sam nemškemu eh, parlamentu diktirati kaj. Tu nima nekakšne eh, zveze za skupno obramno politiko. Gre za to, da delimo delo med seboj, da varčujemo in da na ta način krepimo zmogljivosti. Združeno kraljestvo tako ali tako tukaj ne sodeluje. Mislim, da moramo skupaj združiti svoja sredstva. Gre za tako malo politiko pooling and sharing, združevanja in eh, delitve med seboj. Na ta način bomo lahko zagotovili ponovno suverenost naših demokracij. To je drugačen projekt, to je projekt ponovne eh, pridobitve samostojnosti za vse evropske države. Hvala. Hvala, Elmar. Zdaj pa dve minuti, gospod Gualtieri. Hvala, predsedujoči. Naj, najprej povem, da bo ta parlament pozorno spremljal uh, ali se bo dogovor o enotnem evropskem mehanizmu za reševanje spoštoval. Potem pa pogodbena razmerja. To se zdi, da je edini rezultat dejavnosti, katere namen je bil, da se zariše nek roadmap v Evropski ekonomski in eh, davčni uniji. Ampak to se nam zdi premalo. Uh, Pravi dogovor v zvezi s temi inštrumenti pa še ni na vidiku. Okrepitev ekonomskih politik se lahko uresniči samo na podlagi spodbud, vendar pa države članice niso na ravni, da bi lahko to zagotovile. In zato govorimo o nekih pogodbah danes, za solidarnostni mehanizem pa bomo sprejemali odločitve jutri. Ampak eh, politično zavezujoča pogodba, ki pa ne predvideva spodbud, predstavlja nek nejasen rezultat. In sama logika je mm, neprepričljiva. Logika, ki govori o nekih domačih nalogah, logika, ki kaže, da bomo močni do šipkih in šipki do močnih. Pri tem ustrajamo na politiki ponudbe, vendar pa tukaj gre za krizo na strani povpraševanja. In ne nazadnje bomo morali soglasno odločati o. Um, vsebinah, za katere pa bi morali uporabiti postopek soodločanja. Torej, če načela, ki bodo zapisana v resoluciji, ki jo bomo sprejeli, ne bodo upoštevana, potem tudi pogodbene razmerja, če bodo že dobila zeleno luč v svetu, zelo težko prišla skozi naš parlament. Hvala. Tjene. Hvala, Roberto. Zdaj pa dve minuti dobi na voljo gospod Watson. Izvolite. Gospod predsedajoči, mi bi morali pozdraviti sicer zakasnelo voljo Evropskega sveta, da razpravlja o skupni obrambni in varnostni politiki. Ta bi morala biti zasnovana na delu ustreznega odbora. Mislim, da gre bolj za to, da eh, gremo v smer doseganja skupnih ciljev ta politika mora biti zasnovana v politični in eh, oprostite industrijski in eh, tehnološki podlagi, ki jo imamo. V ta namen potrebujemo potrebna finančna sredstva. Preoblikovala bo ta politika NATO tudi na podlagi trgovinskega in naložbenega partnerstva. Politika obrambe Eh, in boja proti internetnemu kriminalu, pa tudi vesoljska politika mora biti prioriteta. Ker zadeva eh, letala brez pilota, moramo se vprašati, v kolikšni meri ta letala so eh, okrepila obramno politiko ZDA, da bomo ugotovili, kje se lahko kaj naučimo. V okviru obrambe je treba prejiti iz fosilnih goriv na alternativna govoriva. Sveda pa je treba uh, ta finančna sredstva uporabiti za krepitev neodvisnosti od Rusije. Gospod Svoboda je napadal komisarja Rena, ki hoče doseči finančno ravnotežje. Vendar, če tega ne bomo naredili, bomo še bolj obremenili proračune držav članic na ta način bomo uporabili v Evropi politike Gordona Brauna, Zapatera in Olonda. Če želi gospod Svoboda takšno politiko v Evropski uniji, potem ne vem, kako bo uspel v naslednji predvolilni kampanji. Hvala, gospod Watson. Gospa Kronberg dobi besedo za dve minuti. Spoštovane poslanke in poslanci. V zadnjih letih smo drastično zmanjševali proračun za uh, obrambo. Na ta način smo postali izpostavljeni nevarnostim napada. Sedaj, v teh časih, zahtevamo več sodelovanja med evropejci na tem področju. Pripričani smo, da je uh, varnost doma odvisna od skupne, poudarjam, skupne evropske obrambne politike. Treba je odpraviti eh, razdrobljenost in eh, podvajanje naših eh, proizvodnih zmogljivosti. Postati moramo bolj uskleni in bolj inventivni. V obrambne zadeve treba vključiti tudi v evropski semester. Če hočemo to doseči, moramo za obrambno opremo uskladiti standarde. Potrebujemo ne nov razvoj avtonomnih eh, letal brez pilotov, ki ubijajo tudi nedolžne. Mislim, da moramo tukaj uporabiti skupno stališče Evropske unije in globalne pogodbe o omejevanju oboroževanja. Kolegice, Evropski svet bo pozval k krepitvi obrambnega svežnja, ki ga je predlagala komisija. Države članice Evropske unije morajo bolje uskladiti delo na podlagi tistih vidikov obrambe, ki so pomembni za skupno učinkovito obrambno in varnostno politiko. Hvala lepa. Zdaj pa dve minuti za gospoda van Ordena. Hvala. Naslednji Evropski svet v Bruslju že označuje kot obrambni svet, čež da bo dosegal velik napredek v evropski obrambni in varnostni politiki. No, danes do povdne sta nam o tem že poročala svet in komisija. Ampak mislim, da bo vsebina povezana z obrambo, ne bo nič drugega, kakor se znam novih eh, nalog za Evropsko komisijo. Gre za stvari, ki so jih potrdili eh, ministri na svetu za šport in izobraževanje 25. novembra. Zato sprašujem komisijo, kakšne pomembne odločitve pa bo Evropski svet sprejel, ko gre za obrambo naslednji teden. Sam Namreč menim, da kar zadeva skupno obrambno in varnostno politiko, se plima sedaj obrača v drugo smer. V prestolnicah mm, menijo, da smo mi tukaj popolnoma ločeni od realnega življenja, ampak Eh, resnica je, da ni nobene ambiciozne evropske obrambne in varnostne politike. Mislim, da je prav, da se sedaj bolj obračamo na preprečevanje spopadov in na odpravljanje posledic spopadov. Mislim, da je ta premik eh, dober, tako da bodo države članice lahko naredile nekaj koristnega in bodo samo dopolnile mišice, ki so združene v okviru NATO. Evropska unija poskuša sedaj dati svoj prispevek k celi vrsti z obrambo povezanih eh, področji, vendar se bojim, da bo tukaj dosti ponavljanja in podvajanja že eh, načrtovanih ali izvajanih nalog.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 Govorimo o obdobju, ko različnih uspehov ne upoštevamo drugače kot v luči konkurenčnosti. Gospod komisar, govorili smo že o Evropski uniji ter o ekonomskem upravljanju In o tem se bo spet govorilo. Ne bo pa se govorilo o katastrofalnih rezultatih teh politik, ne bo se govorilo o milijonu in pol brezposelnih v Grčiji, ne bo se govorilo o tem, koliko grških domov je brez elektrike, ne bo se govorilo o tem, da Grčija, ki jo nadzirajo vse Evropske unije, je postala država, v kateri se bogati samo še bolj bogatijo, revni pa postajajo vse revnejši. Gospod predsednik, takšna Evropska unija. Slovenija, takšen Evropski svet, gotovo ne more ponujati odgovorov na interese evropskega ljudstva. Mi na levici se bomo še naprej borili za Evropo solidarnosti in demokracije. Hvala. Minuto in pol dobi na voljo kolega Paksas. Kolegos. Gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Dnevni red Evropskega sveta bo predvideva tudi razpravo o gospodarski rasti in zaposlovanju. Potem razpravljali bodo o obrambni uniji, ustvarjanju novih delovnih mest, vendar za enkrat eh, te razprave še niso dale nobenih otipljivih rezultatov. Zato pričakujemo nov preboj v Evropskem svetu, ki nam ga ta obljublja že nekaj časa, pa ga še nismo doživeli. Gospodarske reforme sicer potrebujemo, zlasti potrebujemo nove ukrepe za okrepitev malih in srednje velikih podjetij. Ti ukrepi do sedaj niso bili učinkoviti. Sezonsko zaposlovanje je edino področje, kjer smo dosegli nekaj napredka, ampak bojim se, da tukaj gre samo za začasne ukrepe. Eh, cela vrsta težav se še poveča zaradi, ko gre za brezposelne in ogrožene v zimskem času. Bomo videli, kakšna bo situacija naslednje poletje. Takrat se bojim, da bodo številke glede brezposelnosti mladih eh, letele v nebo. Osredotočiti se moramo na kaj? Na spodbude majhnim in srednje velikim podjetjem, in brezposelnim v starosti do 30 let. Podpreti bi morali tudi tiste, ki eh, mlade družine, ki prvič kupujejo svoje streho na glavo. Istočasno je treba zmanjšati davčno breme za zaposlene. Hvala. Hvala lepa. Minuto in pol dobi na voljo gospa Sinclair. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Še vedno smo sredi gospodarskih težav v celini in o čem bo sedaj Evropski svet razpravljal? O obrambi. Sama menim, da v Evropi, ne samo v Združenem kraljestvu, je obramba nekje na dnu seznama skrbi in težav ljudi. Ljudje hočejo, da se pogovarjamo o zaposlovanju, o stroških. Eh, preživetja, o inflaciji, ampak vi hočete govoriti sedaj v, o obrambi. Komisija je rekla, moramo tukaj biti konkurenčni z ZDA. Zakaj? 28 suverenih držav smo in ne vem, zakaj bi sedaj poskušali eh, združiti se vsi pod eno streho, pod streho neke super države. Ne, sodelovati moramo z ZDA, ne pa jim konkurirati. Zakaj bi morali toplo vodo ponovno izumljati? Imamo NATO, ki se je izkazal kot uspešna organizacija. Moramo oživiti NATO. Potem zaposlovanje, evro. Sedaj ste si čestitali, ker se evro območju pridružuje Latvija. Gre samo za oblišna, oblišna, obliš. In eh, mislim, da ta valuta s tem ne bo se okrepila. Z pristopom Latvije bo celotna eh, območje še bolj ogroženo, se bojim. In videli boste v prihodnosti, da bo vse skupaj še bolj boleče za narode Evrope in zato vas pozivam, da nehate s temi norostmi. Hvala, besedo dobi gospod Saudarga z dve minuti devetnajst in dvajset decembra bo evropski svet odločal o smernicah za prihodnjo skupno varnostno in obrambno politiko. razpravljal bo o predlogih za bolj učinkovito monetarno unijo in za krepitev Eh, sodelovanja na področju gospodarskih politik, da bi zagotovili dolgoročno finančno in gospodarsko stabilnost. Voditelji bodo naredili tudi neke vrste pregled nad uspešnostjo ukrepov na področju zagotavljanja rasti in zaposlovanja. To so seveda ključna vprašanja za eh, evropske državljane. Voditelji bodo razpravljali o bančni uniji, kar je ena od eh, prednostnih nalog eh, predsedstva Litve Evro, svetu Evropske unije. Prvi dogovori v zvezi z bančnijo unijo so že doseženi, ko gre za skupni mehanizem za nadzor v bančnem sektorju. Upam, da bomo eh, k malu tudi prišli do dogovora v zvezi z drugim, eh, predlag, z drugim predlaganim mehanizmom, namreč za reševanje eh, v bančni uniji. Sveda bodo tukaj tako banke same kot tudi eh, proračuni morali opraviti svoje delo. Na ta način, če bomo uspešno dosegli te dogovore, bomo eh, okrepili svoj položaj na finančnih trgih. Evropski svet bo razpravljal tudi o napredku na področju energetike. Novi proračun ima proračunsko vrstico za energetiko projekte za strateško energetsko povezovanje. Evropska unija je pripravila seznam skupnih eh, energetskih projektov. Evropski državljani plačujejo previsoko ceno za energijo, zato je treba uh, skrbeti za ustrezno izvajanje in uh, realizacijo teh projektov. Le na ta način bomo bolj učinkoviti tudi na energetskem sektorju. Hvala. Hvala lepa. Minuto in pol dobi gospod Enrique Guerrero. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Na začetku svojega govora je gospod Svoboda ironično govoril o primerjalnih podatkih o rasti in zaposlovanju med Združenimi državami in Evropsko unijo in to je žalostna ironija zato ker so tam podatki zelo v plusu, pri nas pa zelo šepajo pod ničlo. V resnici je v Evropi več kot deset držav, ki imajo tako visoko stopnjo brezposelnosti, da še nekaj desetletij ta ne bo mogla pasti pod deset odstotkov. To kaže, da je mm, leta 2008 in leta 2012 in tudi, da bo še v tem letu drugot po svetu eh, več bolj boljših politik, kot jih imamo v Evropski uniji. Naša politika eh, strogega varčevanja pa je pripeljala do klavrnih rezultatov. Ne gre pa samo za politike, gre tudi za eh, postopke sprejemanja odločitev. Eh, tu se sprejemajo hitri politični dogovori. E, tudi Združene države so imele ta znameniti shutdown, država je bila paralizirana kar nekaj časa. Ampak vrnimo se k Evropski uniji. Še danes tukaj razpravljamo o mehanizmu za reševanje bank in še zdaj ne vemo, ali bomo v zvezi s tem dosegli dogovor na prihodnjem svetu, ampak podatki kažejo, da um, ta skupna podlaga za reševanje ne bo mogla biti uresničena v prihodnjem desetletju. In s takšno časovnico bo zelo težko zagotoviti neko bančno unijo, ki bo tudi razumljiva za ostala svetovna gospodarstva. In zato moramo našo politiko spremeniti, predvsem pa moramo spremeniti naš način sprejemanja odločitev znotraj teh politik. Hvala, zdaj pa dobi dve minuti, gospod Daf, izvolite. Je, je, je, je. Evropski svet naj bi se dogovoril o zelo velikem številu naših eh, načrtov in želja, ko gre za obrambno in eh, varnostno politiko. To, kar bi moral in lahko naredil Evropski svet, pa je sprejeti odločitev o tem, da se, napoš, da se napoti Evropska bojna enota v Centralno Afriško republiko v podporo francoskim vojaškim enotam, ki so že tam. Sam sem te bojne skupine obisko, obiskal. Gre za odličen primer združevanja in delitve vojaških zmogljivosti gre za uporabo najbolj naprednih pristopov in metod, kot tudi oborožitve. Od leta 2005 teh enot nismo uporabljali. Takrat smo jih šele ustanovili najprej v podporo nemškim in potem britanskim enotam. Takrat sta ti dve državi nasprotovali uporabi teh eh, bojnih enot na, eh, v, v praksi in zgodovina se zna ponoviti. Mislim, da je treba sedaj prijeti na novo kakovost. Tiste države članice, ki imajo dobro razvite vojaške zmogljivosti, bi morale postati neke vrste avangarda pri organizaciji kolektivnega ukrepanja, če hočemo obraniti varnostne interese Evropske unije. Hvala. Andrew, tiene un minuto para su intervención. Las... Gospa Jill Evans dobi besedo za minuto. Hvala predsedujoči. Če naj Evropa funkcionira moramo vedeti, kakšna bo njena prihodnja vloga tudi v mednarodnem okviru. Lahko bi bili veliki eh, zagovorniki miru, vendar potrebujemo v ta namen ustrezne politike. Učinkovita varnostna in obramna politika mora biti vključena v vse ostale politike, socialno, gospodarsko in tako naprej moramo se bolje opremiti, ne v vojaškem smislu, temveč v civilnem delu, da bomo preprečevali izpad, eh, nastanek eh, eh, konfliktnih spopadov. Sedaj je čas, da investiramo ne v orožje, temveč v ljudi, zlasti v mlade. Čas za usposabljanje mladih, ustvarjanje novih delovnih mest, da bomo uspešni, tako kot nekateri, naprimer Škotska, Flandrija in tako naprej, ki že imajo uspešne ukrepe na tem področju. Hvala. Minuto in pol ima na voljo kolega Tošenovski. Pane komisaři, za jedno z najdůležitějších témat nadcházející prosincové rady považuji posílení. Hvala. Na Evropskem svetu bomo govorili o krepitvi evropske obrambne industrije. V tej industriji je zaposlenih več kot 100 tisoč ljudi, tako da to vpliva res na zaposlovanje, hkrati pa tudi na celotno obrambno tehnologijo. S Pri človekoljubnih in drugih dejavnostih eh, vidimo, da je treba najti primeren odgovor tudi na tehnološki ravni in zato morajo države članice svoje zahteve in svoje naložbe v to industrijo povečati, zato da bomo lahko delovali znotraj skupnih evropskih čet. Eh, treba je delati na tem, da bomo na tehnološki ravni bolj kompatibilni in da bomo lažje uporabili vse naše obrambne zmogljivosti v skupnih um, dejavnostih. Um, države članice pa znižujejo sredstva za vzdrževanje svoje obrambne tehnologije, po drugi strani pa obrambno politiko skušamo povečati in zato moramo dati na voljo več sredstev našim podjetjem, da bodo lahko um, izboljševala tehnologijo, ki jo imamo na voljo. Uh, Tukaj gre za obrambno politiko prihodnosti. To je zelo pomembno vprašanje. Pomembno pa je tudi, da se sistem boljše usklajuje z NATO. Hvala. Naslednja govornica je kolegica Mariza Matijas. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Sestane, ki zasedanja sveta postajajo vse bolj zasedanja lobijev eh, oziroma to so zasedanja, na katerih so lobiji vse bolj prisotni. Ta zasedanja vse manj eh, ponujajo odgovore na pričakovanja evropskih državljanov, ampak dajo odgovore na lobije finančnega sek sektorja in e, trenutno tudi na lobije obrambnega sektorja. Ko pa govorimo o zaposlovanju in o konkretnih programih, ki jih Evropa potrebuje, e, pa se naše vlade pogovarjajo o tem, da je treba več vlagati v našo obrambno politiko. Mislim, da tukaj ne gre za realne probleme naših državljanov. Problem problemi naših državljanov so revščina, ehm, to, da nimajo strehe nad glavo, da nimajo dostopa do zdravstvenih storitev in tako naprej. In to z obrambo in z eh, oboroževanjem nima nobene povezave. Zdi se mi zelo tragično, da govorimo o, v teh besedah o prihodnosti Evropske unije. In Eh, to spominja na James Bonda in njegove projekte, ki lahko cel svet eh, v desetih sekundah eh, porušijo. Hvala lepa, zdaj pa dobi besedo kolega Salavrakos. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ni dvoma, da se ekonomska situacija počasi izboljšuje v Evropi, vendar pa rasti ni. Naša podjetja se zapirajo eno za drugim, naložb ni. In zato se moramo tukaj vprašati, ali sploh obstajajo možnosti za soočanje in reševanje tega problema, ali imamo primerne pobude na voljo. Govorimo o Ukrajini, govorimo o njihovih državljanih, kaj pa Evropa. V Evropi narašča euroskepticizem in kaj mi naredimo naredimo v tem primeru? Govorimo o skupni evropski obrambni politiki in o drugih podobnih politikah. Po drugi strani pa zapiramo naša podjetja in tovarne tudi uh, v obrambnem sektorju in jih prodajemo na dražbah. Kaj pa vse to povzroča? Povzroča še dodatno razraščanje evroskeptičnosti. Uh, in ali nameravate uh, v prihodnosti kaj spremeniti na tem področju zlasti trojka in zlasti glede pobud v zvezi z Grčijo. Hvala, kolegica Stasen ima besedo. Uh, hvala, gospod predsedujoči. V Evropski uniji bi morali, očitno menijo, da moramo govoriti tudi o čem drugem in sicer o obrambi prej kot o krizi in o brezposobnosti. Uh, Govorimo o operativnem štabu, o evropskih brezpilotnih letalih, o obrambnih dejavnostih in podobnih aktivnostih, ki se plačujejo iz evropskega proračuna. To je denar, ki ga mečemo skozi okno eh, ki ga vlagamo v vojaško birokracijo in vojaške dejavnosti, zato ker si Evropska unija želi postati neka vele sila. Ampak to so samo izredno drage operacije v smislu zagotavljanja neke federacije, ki bi imela neko lastno uh, vojaško silo. Ampak to lahko uh, dobro upravljamo tudi v okviru NATO. Obrambna unija, to pa ne bo šlo. In zato naj gospodu Broku povem še naslednje. Čeprav vam niso všeč populistične stranke, se bo uh, glavni rezultat pokazal prav na evropskih volitvah naslednjo pomlad in ko bo nov veter zapihal tukaj v Evropskem parlamentu. Gospod Lavija ima sedaj besedo. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar, gospod minister ta svet bo za predsednike naših držav in vlad priložnost za razmislek o pomembnih vprašanjih ter o odločitvah, ki jih bo treba sprejeti v prihodnih mesecih, zato da bomo eh, naša prizadevanja lahko usmerili v zagon evropskega gospodarstva. V konsolidacija javnih financ in zauzemanje za mm, eh, izhod iz krize, predvsem pomenita prizadevanja za rast in za strukturne naložbe. Eh, zdaj ni več čas za varčevalne ukrepe in za zatiskanje pasu, temveč je čas za prave gospodarske reforme, ki bodo lahko zagnale eh, naše gospodarske dejavnosti. Pri tem pa je treba izpostaviti vlogo Evropske centralne banke. Eh, ki bi morala dati državam članicam možnost, da več ulagajo na lastnih ozemljih in da, te in da bi te naložbe izključile um, iz drugih obračunov. Zato je treba zdaj združiti izkušnje, ki jih imamo na voljo v različnih državah članicah, ter tehnologije, ki smo jih zato uporabili, vire, ki jih imamo na voljo, tako, da bomo lahko porabili manj, ampak da bomo trošili na bolj učinkovit način. In zato moramo tudi na obrambnem področju si zastaviti nek časovni načrt za podro, eh, prihodnje delovanje. In kot prebivalec Sicilije naj povem še nekaj o delovni skupini za sredozemlje. Po vsem, kar se je zgodilo v, na Lampeduzi, eh, je ta pobuda zelo pomembna za zajezovanje nezakonitega priseljevanja v Evropsko unijo. Eh, Eh, na to bo treba od zdaj naprej gledati eh, v bolj strukturnem smislu in eh, skupaj bomo morali bdeti nad tem, kar se dogaja na vratih, ki predstavlja vstop v Evropo. In glede na to, kaj se dogaja v Ukrajini, lahko tudi to povem, da se mi še sami nismo odločili, da se bomo preusmerili na tej poti, ki jo imamo pred seboj. Hvala lepa, kolegica Kopa ima besedo. ko smo se odločili o evropski obrambni politiki, se nismo odločili, kako jo bomo izvajali in zato smo toliko pričakovali od razprave na decembrskem svetu. Zato smo tudi na plenarnem zasedanju jasno povedali, da moramo na sektorju, v tem sektorju storiti še kaj več. Povedali smo, da je skupna politika del evropskega projekta in da če ne bomo tudi na obrambnem področju napredovali, Evropska unija ne bo mogla opravljati svoje uloge na svetovnem trgu in da bomo tu delovali samo kot eno izmed prisotnih tržišč. Zato smo ob krizi, ki nas je prizadela, to občutili tudi v državnih proračunih, kjer moramo zagotoviti, da bomo z manj sredstvi na voljo lahko storili več. To pa vpliva tudi na eh, razmerja med državami članicami. Povedali smo že, da o določenih temah ne moremo govoriti samo na visoki ravni, na ravni politične elite, ampak da moramo vanje vključiti tudi naše državljane da bomo tako lahko sprejemali primerne odločitve in ukrepe v skladu z Lizbonsko strategijo ter v skladu z členom 34 naše pogodbe, ki zadeva specifične naloge. Poskušali smo um, institucionalizirati tudi svet ministrov za obrambo, zato da bi ta pripravil roadmap za naše nadaljne delovanje. Ampak razen petih pilotnih programov, in razen obljube, da naj bi junija eh, o tej situaciji ponovno razmislili, se ni zgodilo nič. Na voljo imamo samo neka splošna načela, ki zadevajo našo obrambo. Nacional, zaradi nacionalnih egoizmov tudi Evropski svet zdaj ne bo mogel sprejeti nobene odločitve. To je velika škoda. In eh, na ta način bodo velike odločitve spet predstavljene nekam v prihodnost. Hvala lepa. Zdaj pa dobi dve minuti na voljo kolega Görens. Hvala, gospod predsedujoči. Povedal bom zelo jasno. Svetlobna leta nas ločijo od evropske vojske. Gotovo Eh, prihodnje generacije tega še ne bodo hitro videle. Eh, odpraviti bomo namreč morali številne ovire, če bomo to hoteli doseči. In te ovire so gospodarske in tehnološke, to vsi vemo. Vojaška oprema eh, je področje, na katerem obstaja še zelo veliko zmede in kjer se veliko preveč troši. Poleg tega se povečujejo stroški eh, za oboroževanje in eh, tudi raziskave eh, potekajo preveč razdrobljeno. Eh, Eh, tudi ekonomije obsega na tem področju eh, ne upoštevamo dovolj in zato moramo biti realistični, ko govorimo o evropski vojski, bi morali prestrukturirati evropsko obrambno industrijo, združiti naša sredstva, ampak vse to je še zelo daleč pred nami in ko govorimo o tem obzorju, ki je tako daleč, je De Gaulle o tem zelo izvirno govoril. Rekel je, da je obzorje eh, črta, ki se odmika vse bolj, ko se ji približuje približujemo. In zato se bomo morali zadovoljiti s tem, da bomo dosegli in uresničili bolj skromne cilje in sicer, da bomo do skupine dveh ali treh držav združile svoje zmogljivosti, da bomo imeli programe, v katerih bodo sodelovali enote več držav članic in uh, da bomo na ta način lahko izboljšali interoperabilnost vojaških sil. Predvsem pa gre tukaj za politični problem. Nič ne služi to, da s prstom kažemo na pomanjkanje sredstev in zmogljivosti, če eh, pa se težave pri dogovarjanju med državami članicami pokažejo, čim smo soočeni z realnim problemom. V Maliju, naprimer, smo videli, da ni bilo prave politične volje za to, da bi uporabili sredstva, ki jih pa že imamo na voljo. Hvala lepa, zdaj pa dobi eh, minuto na voljo gospod Eichhout. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Eh, Prihodni teden bomo veliko govorili o obrambni politiki oziroma bolje rečeno o obrambni industriji. Eh, sam bi pa raje spregovoril o eh, gospodarskem sodelovanju. Na tem področju smo naredili pomembne korake naprej. O tem smo govorili tudi včeraj na svetu ECOFIN. In eh, na medvladni ravni smo tudi organizirali sklad za reševanje v nojnih primirih. Prihodnji teden bodo na dnevnem redu tudi dvostranski dogovori med Evropsko komisijo in državami članicami. E, nikoli pa ne govorimo o demokratičnem nadzoru nad komisijo, ki ima vse več politične moči. Kdaj bomo lahko zagotovili to, da bo tudi sama komisija eh, izpostavljena demokratičnemu nadzoru? E, Ko pa govorimo o socialni Evropi, je treba izpostaviti dvoje. Kdaj nam bodo evropski voditelji povedali, ali bo evropska, eh, socialna Evropa postala resničnost ali ne? Hvala lepa. Minuto dobi na voljo gospa Anderson. Kadar govorimo o tem, kako uspešen je bil irski program, vam povem, ne verjemite te izjavi, ker eh, se soočamo z množično brezposelnostjo, povišano revščino, razsulo v socialnih in drugih ustanovah in vse to zaradi vlade, ki entuzijastično sprejema vse eh, iluzorne ideje, ki jih predlaga komisija in gospodarstvo na Irskem je že eh, popolnoma uničeno, namesto da bi se ukvarjalo s tem, pa se, eh, pa se svet in drugi ukvarjajo predvsem z novimi predlogi, ki bodo dosegli še večje uničenje. In če govorimo zdaj še o krepitvi vojaških zmogljivosti, je to naravno zastrašujoče. Uh, moramo preprečiti temu svetu, da se bo na vrat na nos vrgu novo militarizacijo. Hvala lepa, gospod Hans Peter Martin. Minuta. Poskušal bom počasi in mirno in videl, ali me poslušate. Ni neumnost, če govorimo o predvolilnem času. Ni narobe, če govorimo o tem, da bo v naslednjem parlamentu prisotna ekstremna desna skupina. Če je temu tako, potem se moramo vprašati, ali je v takšni situaciji res smiselno postaviti naprej, na prvo mesto obrambno politiko, na mesto Eh, sociale in tako naprej. A ste čisto pik, pik, pik, pik. Imamo tri milijone brezposelnih v Evropi in sedaj Evropski svet te ljudi ne bo pomeril. Če bomo še naprej tako pika, pika, pika delovali, potem bomo 26. ali 25. maja doživeli katastrofo. Ni pa še prepozno. Hvala lepa, gospod Jean-Pierre Rudy. Hvala, gospod predsedujoči. Gospod komisar, gospod predsedujoči svetu. Prve besede bom namenil temu, da izrazim obžalovanje zaradi odsotnosti predsednika um, Evropskega sveta. Zdaj ne vem, ali ni bil povabljen ali noče priti med nas. Nimamo več nobenih odnosov z uh, vodji držav in vlad. Uh, In uh, zdaj v redu, saj ne, da svet za splošne zadeve ni pristojen za vprašanje, o katerih govorimo, ampak žalostno je, da ni predsednik Evropskega sveta tukaj. Zdaj pa kar zadeva obrambo, to je poseben sektor. Uh, posebnosti so tukaj glede razvoja proizvodov in že več desetletij uh, ugotavljamo tukaj določene šibkosti ter naraščanje uh, povpraševanja. Uh, tako da kar se tega tiče se zahvaljujem komisiji za odlično poročilo. Evropska unija je postala mm, neke vrste eh, vojaški operater na naši celini. Ampak kdo odloča o financiranju, kdo odloča o zagotavljanju varne proizvodnje na evropskem ozemlju? Eh, tukaj bi potrebovali neko večjo neodvisnost. Naprimer, eh, morali bi bolj eh, staviti na Galileo, sploh ob vseh primerih ameriških špionaž, kjer se je to izkazalo za um, potrebno. Potrebovali bi tudi bolj okrepljeno sodelovanje z nacionalnimi parlamenti, še zlasti, kadar govorimo o obrambnih silah, bi jim morali dati večjo ulogo. Na ta način bomo lahko dali tudi večjo ulogo uh, eh, obrambni uniji. Kar pa zadeva socialno Evropo, se strinjam s tem, da potrebujemo ta semafor, ampak kako lahko zagotovimo več socialne konvergence, če imamo tako minimalne socialne eh, zahteve. Eh, v Nemčiji smo videli dober primer za to, ampak to bi se moralo. Eh, razlesti po vsej srednji Evropi eh, in to bi morali vključiti v vse naše politike. Hvala lepa. Zdaj pa dve minuti za kolegico Ferreira. Hvala, gospod predsedujoči. Svet meseca decembra bo skušal narediti zadnje korake v smeri bančne unije. Um, enotni mehanizem za nadzor nad bankami naj bi se zdaj vzpostavil in to bo enotna evropska struktura, ki bo uporabljala enotna merila in pravila za evropske banke. Ravno tako se vzpostavlja enotni sklad za reševanje bank, v katerega naj bi eh, vlagali svoja sredstva vse banke. Pri tem je seveda treba upoštevati načelo um, sorazmernosti, ampak gre za nek Eh, skupni, enotni sklad. To je tudi povezano s tem, da želimo zagotoviti večje zaupanje naših državljanov v Evropsko unijo in hkrati je to dokaz za to, da medvladna eh, metoda na tem področju ne deluje. Ravno tako ne delujejo pogodbena razmerja, če se o tem razpravlja na svetu. In, uh, zdaj smo na točki, ko morajo države odločati o e, bodočnosti naših bank. Banke, e, pomembno je to zato, ker morajo banke poskrbeti za svoje reševanje. To mora slaneti na njihovih plečih in ne na plečih davkoplačevalcev na zadnje moramo ugotoviti pa to, da nam manjka še zadnji člen tega projekta. Naši državljani ne razumejo, kako eh, ta enotni mehanizem za reševanje ni usporejen tudi z eh, enotnim jamstvom za davčne vloge. To so recimo zagotovili v Združenih državah, tako da so povrnili zaupanje državljanov v svoje bančne institucije. ta, tam so okrepili pristojnosti institucije, ki bdi nad zajamčenimi ulogami in tako so premustili krizo, ki se je razmahnila od leta 2008 naprej. Če ne bomo storili tudi mi nečesa podobnega, ne bomo mogli zagotoviti ravnovesja znotraj uh, evrskega območja in ne bomo povrnili zaupanja naših državljanov v naš uh, bančni sistem da komisija stalno govori o konkurenčnosti in potem še o javnih naročilih in takoj na to naveže še oboroževanje in razdrobljenost, s čima se bo le povečevala birokratiziranost našega delovanja ironično gledano bi lahko uporabili tudi Lizbonsko pogodbo, da bi se izognili javnim naročilom in zaščitili nacionalne interese. S tem pa se vsekakor dogajajo izkrivljanja na trgu in s tem se bodo izkrivile tudi pravice držav članic do tega, da zaščitijo lastne nacionalne interese. Potem pa se vprašamo, kje je tu zdaj odprti trg in konkurenčno. Združeno kraljestvo ne more biti odvisno od nabave opreme iz eh, drugih virov, iz držav, ki so recimo nasproti njeni udeležbi v Falklandski vojni. Protasevič. Hvala sedaj, bardzo. Hvala sedaj, gospod Protasevič, za dve minuti. Šeščet, eh, evropejski eh, e, Dovolite mi naj povem nekaj o pomembnih temah, ki jih bo obravnaval prihodni svet naslednji teden in sicer vključno s tem, kako naj bi bolje delovala gospodarska in monetarna unija, kako bi izboljšali varnostno in obrambno politiko. Vendar glede na to, kar se dogaja v zadnjih tednih v Kijevu in še zlasti v zvezi s tem, kar se je zgodilo po noči, Mislim, da bi moral Evropski svet posvetiti nekaj več pozornosti Ukrajini in tudi odnosom med Evropsko unijo in Ukrajino. Odločitev, da ne podpišajo pridružitvenega sporazuma, ki je bila sprejeta na predvečer srečanja na vrhu je bila presenetljiva, ampak to, kar se je dogajalo nocoj in zgodaj zjutraj, danes, ko je policija intervenirala proti miroljubnim protestnikom, ravno v času, ko je bila tam delegacija Evropske predstavnice za zunanje zadeve, je pravzaprav nerazumljivo dejstvo in sam ne morem najti za to nikakršnega izgovora. To pomeni, da danes tukaj v Strasburu in eh, naslednji teden v Bruslu je res nujno potrebno, da svet stori nekaj in pošlje v svet jasno sporočilo, da imajo ljudje, stotine tisočev ljudi, ki so prišli na ulice in zahtevajo tisto, kar je v njihovem interesu, pravico, da protestirajo in da ne smemo dopustiti nasilja nad ljudmi, ki zahtevajo pridružitveni sporazum z Evropsko unijo. Nasilje ni nikakršna rešitev, zato predlagamo ustni predlog spremembe ravno v tem smislu. Hvala lepa. Minuto in pol pa dobi zdaj gospa Kleva Kekuš maja letos smo v podobni sestavi tukaj razpravljali o urgentnosti boja proti davčnim goljufijam in proti utajam davkov dotaknili smo se tudi pomembne teme davčnih oaz. parlament je predlagal okoli trideset zelo konkretnih ukrepov eh, tako za komisijo kot za države članice. nekaj dni zatem je svet sprejel zaključke vezane na tisoč milijard evrov veliko evropsko davčno luknjo. po petih letih blokade direktive o prihrankih ki jo je omenil tudi gospod komisar strani avstrije in luksemburga smo takrat slišali da je svet za končni datum sprejetja te direktive in tako prekinitve bančne tajnosti in eh, izmenjave bančnih podatkov postavil ravno konec letošnjega leta. danes ugotavljam da na dnevnem redu sveta decembrskega ki se bo zgodil naslednji teden o davkih ni ne duha ne sluha zdi se da predstavniki držav članic še vedno radi podajajo velike obljube na pomembnih svetovnih sestankih kot je na primer g dvajset a ko je potrebno dejansko evropsko zakonodajo sprejeti in prevzeti v nacionalno zakonodajo se stvari nikamor ne premaknejo. spoštovani davčna luknja ki je velika kot vsi evropski zdravstveni sistemi skupaj spodjeda v bistvu zaupanje v naše davčne sisteme in odžira prepotrebni eh, denar za javne investicije. dejstvo je da bi morali problematiko davčnih goljufij in izogibanja plačila davkov nujno pripeljati v proces evropskega semestra kar je tudi gospod komisar omenil in se z njim strinjam zastaviti je potrebno konkretne cilje tako na evropski kot na nacionalni ravni in preko evropskega semestra doseči da bodo države članice davčno vrzel dejansko postavile na politični dnevni red in začele izvajati konkretne ukrepe. direktiva o napotenih delavcih je simbol za cinizem in norost vaše evropske unije. Danes vidimo znotraj Evropske unije pravi socialni dumping in to z dvojnim ciljem, da se znižajo eh, plače in da se eh, spodkoplje socialne sisteme bolj razvitih držav. Tudi vse poteze ministrov za delo ne služijo k ničemur. E, govorijo sicer, kako zelo dobro nam gre, vendar pa je v bistvu treba zajeziti goljufije tudi na tem področju in to ni nekaj novega. Ampak zaradi tega e, v tem ni glavni problem direktive. Glavni problem direktive je v tem, da povzroča vse večjo brezposelnost, gre za to, da obstaja agresivna konkurenčnost med podjetji, eh, ki napadajo konkurenčnost znotraj celotne Evropske unije. In uh, v naši državi, v moji državi, to pomeni zaposlovanje tujih priseljenih delavcev na rovaš francoskih delavcev, ki so brezposelni. Zato je vaša Evropska unija vojna, vojna na poved proti socialni Evropi in proti evropskemu gospodarstvu. Hvala. Gospa Jakonsari, uh, vam ponujam modri karton in vprašanje. Ga sprejmete, izvolite. Totalise väärin ymmärtanud lähetettyjen. Eh, gospa Le Pen je pravzaprav popolnoma narobe razumela bistvo direktivo na potenih delavcih. Bistvo je namreč v tem, da se delavcem plača iste plače, ne glede na to, kje delajo. Kako ste lahko to postavili povsem na glavo? Eh, madame, prenez-vous les entreprises françaises? No, poglejte si. Eh, evropska podjetja, a jih imate za butasta, a imate evropske volitve za butce, predvsem francoske volivce, saj vidijo, kakšne so posledice te direktive. Gre samo za to, da so uh, socialni stroški zaposlovanja uh, enaki tistim, ki so v državah, članicah, odkudar prihajajo napoteni delavci. To pomeni 40 tisoč delovnih mest manj uh, v gradbeništvu v naši naši državi. Poglejte, to so izgubljena delovna mesta in to uvaja to, da raje zaposlujemo tuje delavce, saj naša podjetja, ki želijo biti konkurenčna, raje zaposlujejo delavce iz držav, kjer so stroški dela bistveno nižji kot v naši, eh, v naši pa eh, zagotavljamo višjo socialno zaščito delavcev. Eh, Samo 30 sekund ste imeli na voljo za odgovor v okviru postopka modrega kartona in samo en modri karton lahko sprejmete, tako da bomo tukaj zdaj s tem zaključili. Zdaj pa dobi dve minuti na voljo gospod De Grandes Pasqual. Gospod predsedujoči, velika prizadevanja in uh, žrtve, ki jih ulagamo v stabilizacijo naših javnih financ, uh, v zadnjih letih, sedaj končno prirašajo neke rezultate. Kljub temu pa je situacija še vedno zelo šipka in izzivi pred nami so še zelo veliki. Torej, diferencirana finančna konsolidacija, ki bo bolj prožna in ki bo zagotavljala rast, je potrebna. Strukturne reforme, ki bodo prispevale k zagonu rasti, Zato potrebujemo več reform na evropski ravni. Potrebno je tudi hitreje eh, postopati za doseganje bančne unije v Evropski uniji. Eh, v krizi se je namreč pokazalo, da se dogovori na teh področjih res potrebni. Kar pa zadeva zaposlovanje, še zlasti zaposlovanje mladih, je eh, zelo pozitivno to, da je sklad za zaposlovanje mladih že delujoč. In zato mora ta Evropski svet pripeljati do bistvenega dogovora za sodelovanje v kriznem obdobju. Nujno je doseči dogovor o enotnem mehanizmu za reševanje. Zato me veseli to, da bo Evropski svet Eh, govoril poleg vprašanj, ki sem jih že izpostavil, tudi o bodočnosti evropske obrambne politike. Evropa ne bo politično povezana do takrat, dokler ne bo združila svojih operativnih zmogljivosti na področju obrambe. Države članice eh, morajo zato pristopiti k temu, da združijo svoje zmogljivosti, da bomo lahko dosegali skupne cilje. Tukaj smo zaenkrat še preveč šipki. Zato je treba izboljšati delovanje Evropske unije na civilnem in vojaškem področju, zagotoviti večjo učinkovitost in prepoznavnost ter kredibilnost Evropske unije kot eh, sile, ki zagotavlja stabilnost na širšem območju. Hvala lepa. Dve minuti dobi na voljo gospa Pervanš Beres. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod podpredsednik komisije. Slišali ste že. Eh, ta parlament ne želi teh pogodb. Dejstvo je, da so te pogodbe neke vrste soft trojka za usiljevanje strukturnih reform proti um, koheziji v določenih državah članicah. In pri tem pravite, da bo morda Evropski svet povedal, da bomo nekega dne morda dobili neke spodbudne ukrepe, ampak v to ne verjamemo. Zato me tudi skrbijo sklepi sveta ECOFIN. Evropski parlament dobro ve, da ko govorimo o finančni solidarnosti, potrebujemo metodo skupnosti, potrebujemo evropski stabilnostni mehanizem. S tem ste sicer želeli neko medvladno rešitev, vendar to ni pot, ki si jo mi želimo in to ni pot, eh, po kateri mm, v Evropskem parlamentu mislimo, da bi lahko prišli do eh, Evropske bančne unije in do skupnega nadzornega mehanizma. Zato prosim, prisluhnite nam in razumite to, da ko govorimo o Eh, socialnem, o socialni razsežnosti. Gospod predstavnik sveta, ali bi me lahko prosim poslušali, ker se na vas obračam? Ali bi me prosim poslušali, gospod predstavnik sveta? No, eh, ko govorimo o socialni razsežnosti, tudi tukaj se ni zgodilo ničesar. Prevzeli ste mandat od vašega predhodnika, predsedujočega svetu. Uh, ki je obljubil, da naj bi o tem uh, govorili. Eh, rečeno je bilo, da bomo dobili sporočilo o tem, sporočilo imamo, rekli ste, da boste vzpostavili kazalnike. Ja, kazalnike je treba res unesti v ta postopek, vendar pa jih je treba tudi uporabljati. Pri tem je treba upoštevati to, kar pravijo podatki Eurostata. 125 milijonov naših državljanov je v nevarnosti, da bodo zapadli v revščino. To pomeni četrtina evropskih državljanov in to pomeni, da je treba ukrepati. In pri tem bi želela podpreti tudi kolegico Kleva Kekuš. Na tem področju želimo predvsem rezultate, ko govorimo o bančni in fiskalni uniji. In zato upam, da boste v Luksemburgu to vprašanje resno obravnavali. Predvsem eh, tukaj govorimo o sredstvih naših državljanov in o jamstvu za ta sredstva gre za uh, milijone in milijarde evropskih sredstev za zagotavljanje in zaščito njihovih dolgov. Hvala lepa. Gospa Galpelč. Hvala, gospod predsedujoči. Prve pozitivne znake beležimo na področju gospodarskega okrevanja v Evropi. Ampak, gospod eh, komisar, to ne sme pomeniti, da bo komisija zadovoljna z doseženim. Položaj je sedaj takšen, da je treba stvari analizirati. Kaj so rezultati, ki smo jih dosegli? So ti posledica kriznega menedžmenta, torej upravljanja, obladovanja kriz, ali pa so morda rezultat eh, krčenja solidarnosti? v državah članicah. Moram povdariti, da je treba na zasedanju Evropskega sveta omeniti tudi problem Ukrajine in našo solidarnost. To je par excellence primer, kjer bi Evropa morala pokazati svojo aktivno vlogo in solidarnost. Na Zasedanje Evropskega sveta bodo razpravljali o skupni varnostni in obrambni politiki. Naše mnenje je, da je razdrobljenost skupnega trga na tem področju velik problem. Tu moramo biti bolj učinkoviti. Preveč smo že vložili v skupni trg Evropske unije, da ne bi dosegli napredka tudi na tem področju. Želela pa bi komisijo in svet opozoriti še na nekaj. Paziti moramo, da ne bomo uvali novih birokratskih struktur v področje obrambnega sektorja. Tudi majhnim in srednje velikim podjetjem moramo omogočiti boljše delovanje tukaj v evropski semester je vključiti treba to. Priporočila za posamezne države članice so nekaj, kar je treba sedaj začeti izvajati v praksi. Načrte moramo začeti izvajati in pri tem okrepiti sodelovanje med državami članicami. Pri tem pa je treba vključiti tudi delo nacionalnih parlamentov. Gracias, kolega, Hvala lepa. Gospod Udo Bulman dobi besedo za minuto in pol. Gospod predsedujoči, kolegice in kolegi, če se danes sprašujemo, na kak način oviramo še naprej gospodarsko okrevanje, potem je to z enim odgovorom Evropski svet. Kolegice in kolegi, nobene jasne politike ne določa Evropski svet. To je tudi kraj, kjer ne sprejmajo nobenih eh, eh, zaključkov in sklepov na podlagi lastnih napak. In to je tudi kraj, kjer si izmišljujejo nove pojme za neko pseudopolitiko, ki seveda skriva odgovornost za posamezne politične ukrepe. Sedaj bodo govorili o teh novih pogodbenih ureditvah komisija je poskušala to razložiti, ampak sprašujem naslednje. Kdo se tam s kom pogaja, o čem, za katera finančna sredstva gre, ko gre za finančne spodbude, kdo pripravlja programe in kje je tukaj nadzor eh, parlamenta ali parlamentov nad takšnimi politikami. Mislim, da gre predvsem za to, da hočete organizirati novo politiko trojk To je politika, ki je tako ali tako že doživela poraz. Očitno nihče ni naredil nekih sklepov, se naučil naukov iz neustreznega dela trojke v preteklosti. Pa saj ne mislite resno, da boste vi določali partituro za glasbo, komisija bo dirigent in Evropski parlament naj bi samo poslušal in sedel ob strani. Veste kaj? Evropski parlament bo zahteval malce drugačno politiko od vas. Arms, kjer je hrti na pregun. Gospa Harms eh, vam želi postaviti vprašanje. Jaz ga sprejmete, 30 sekund imate na voljo. Rebeka, izvolite. Strinjam se s to kritiko kolege Bulmana in to stotstotno. Angela Merkel je na zadnjem Evropskem svetu napovedala to zamisel in želela bi vedeti, kako socialni demokrati in koalicija eh, gospe Merkel gleda na to stališče. Kako mislite, da se bom Angela Merkel odzvala na vaše stališče, gospod Bolman? Z veseljem bom odgovoril na to vprašanje kolegice Harms. Rebeka, Zakaj misliš, da tako dobro poznam to tematiko? Zato, ker sem se imel eh, priložnost ukvarjati s tem. Socialni demokrati menimo, da je to politika, ki bi morala biti predmet eh, demokratičnega nadzora parlamenta, Evropskega parlamenta. To smo rekli pred pogajanji, med pogajanji in govorimo po pogajanjih. Komisija nas ni vzela resno, se mi zdi. Mi menimo, da neka nedemokratična politika tukaj ne more teči. Vsi udeleženi v tem procesu potem ne bodo prevzeli niti odgovornosti in nad njimi ne bo možen demokratični nadzor. To je moje stališče, stališče moje politične skupine in to je socialdemokratično stališče, če hočete. E, Hvala lepa, Udo. Dve minuti pa zdaj za kolego Pavla Ranžela. Hvala predsedujoči. Rad bi upozoril na to, da menim, da je v tem trenutku bistvenega pomena, da imamo v Evropi učinkovito skupno varnostno in obrambno politiko, da bi res imeli to politiko, ampak to ni enostavno. Videli smo to že v primeru krize v Siriji, v Libiji. Eh, v teh primerih so bile evropske države precej razdeljene in so imele različna stališča glede dogajanja v mednarodni skupnosti. Zato mislim, da bi ta postopek povezovanja obrambne politike eh, začeli na določenih področjih. Eh, naprimer, potrebovali bi dosti bolj okrepljeno delovanje civilne zaščite v primeru naravnih nesreč, naprimer poplav in podobnih eh, dogodkov. Zato bi morali uh, govoriti o teh dveh zelo pomembnih področjih, uh, torej o civilni zaščiti, ampak tudi o sodelovanju na obrambnem področju. Eh, pri tem pa ne smemo pozabiti na sodelovanje in usklajevanje z našimi severnoameriškimi partnerji na obrambnem področju. Zato je treba spodbujati Eh, večja finančna sredstva za obrambo v Evropski uniji, če bomo želeli res uresničiti to evropsko obrambno politiko in če bomo želeli izkoristiti infrastrukture, ki jih že imamo na voljo, če bomo želeli povezati pri tem naprimer angleške in francoske vojaške sile, ki uh, že posredujejo na določenih kriznih območjih na svetu, v Maliju naprimer in drugod. Uh, In zato bi lahko s takšnimi majhnimi eh, koraki k, eh, na poti povezovanja res uresničili eh, Evropsko obrambno unijo. Hvala lepa, Pavlo. Zdaj pa dobi minuto in pol na voljo kolegica Wilmot. Hvala lepa. Uh, bila sem zelo vesela, ko sem slišala, da se bo o ekonomskih vprašanjih na ta način razpravljalo tudi na svetu. Upam, da bodo evropski voditelji pripravljeni res sesti skupaj in se pogovoriti o konkretnih ukrepih, ki bodo izboljšali socialne pravice naših delavcev in tudi možnosti zaposlovanja. V zadnjih letih smo videli razvoj dogodkov, ki se je preprosto razpasal na nezdrav način, včasih tudi na podlagi sodb Evropskega sodišča. Marsikdo je znižal domače standarde tudi pod krinko evropskih odredb in ukrepov. Prav tako je bilo veliko ukrepov, ki so bili preprosto samo omejevanje prostega gibanja in zaposlovanja. Eh, člena 9 in 12 pravzaprav še zagotavlja manjšo pravno varnost in s tem samo spostavlja še dodatno obremenitev v bistvu pogodbenih obveznosti, ki so lahko neupravičene in nesorazmerne. Oprostite mi, če zvenim cinično in pesimistično, v zvezi z razpravami o prihodnem svetu. Namreč pričakovali smo določene konkretne ukrepe, ponovica, ki smo imeli zadnje tedne o stopnjah brezposelnosti, zaposlovanja in podobno. Ampak besede in retorika nas ne zanimajo več. Hočemo dejanja. La amiga Marjeta Djanaku. Hvala lepa, eh, Glenis, sedaj Marjeta Janaku. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. No, ta točka dnevnega reda je zelo pomembna, tudi zaradi bodočega vrha. Torej, monetarna unija eh, je zelo pomembna in bančna. Je pa seveda zelo pomembno vprašanje skupne varnostne in obramne politike. Deset let po prvih korakih ugotavljamo, da je na dnevnem redu vprašanje, kako naj dejansko lahko poskrbimo za to, da bo skupna obramna politika dejansko uspešna. E, do sedaj se je ta politika imenovala skupna varnostna in obramna politika, sedaj pa e, se seveda zastavlja vprašanje, kako lahko razvijamo z Eh, eh, zmogljivosti in kaj bo z industrijo v tem sektorju. Eh, tu obstaja že besedilo visoke predstavnice, ki je zelo zanimivo in mislim, da so tudi poročila Evropskega parlamenta zelo zanimiva in Evropski svet bi moral uporabljati ta poročila, kajti ta poročila nakazujejo smer. Mi smo sedaj v času gospodarske krize varčevalne politike, vendar z manj denarja lahko dosežemo boljše rezultate, če Eh, dobro sodelujejo tudi te bojne enote morajo dobro eh, delovati program athena mora pravilno eh, delovati kar pa zadeva oborožitveno industrijo tu seveda moramo podpirati evropska podjetja in ne zgolj velika podjetja temveč tudi msp-je ki jih imamo v različnih državah članicah in ki prispevajo tudi k ustvarjanju oborožitvenih eh, dobrin. Eh, mi se seveda sprašujemo, kaj naj delamo v krizi, v brezposelnosti, ali naj se res ukvarjamo z obrambno politiko. Odgovor se mora glasiti, da to je srčika enotne Evrope, to je politično zelo pomembna tema in na poti. Eh, lahko seveda eh, s finančnimi ukrepi pomagamo eh, Eh, premagovati težave mi lahko evropejcem ponudimo več varnosti in mi moramo pokazati kaj evropa je in kaj česa je evropa zmožna hvala lepa gospa giannakou sedaj pa za minuto in pol gospod lopez aguilar hvala lepa gospod predsednik Tu gre seveda za politični sestanek na najvišji ravni in politična razprava mora biti na isti ravni. E, Eh, koncentrirali se bodo na varnostno in obrambno politiko zato, da okrepijo učinkovitost obrambne politike in uh, tudi industrijski sektor, uh, ki se ukvarja s tem treba je seveda okrepiti tudi evropsko obrambno politiko zaradi varčevalnih ukrepov moramo optimalno uporabiti vsa sredstva za tem pa tičijo tudi seveda politični motivi in mi moramo natančno opredeliti kateri napredki so pomembni pri bančni uniji ni dovolj da imamo evropski um, nadzorni mehanizem eh, in tudi zavarovanje eh, varčevalnih vlog ne zadošča. Eh, treba je pač eh, na tem področju poskrbeti tudi za parlamentarno kontrolo. To pač pravim s pričo evropskih volitev, ki so pred nami leta 2014. Eh, bomo odločali med eh, evropsko in protievropsko usmeritvijo. Eh, mi to vidimo tudi v vseh anketah, priča smo eurofobnim eh, trendom in eh, to je pravzaprav zadnja priložnost, da evropski projekt zopet zaženemo. Mi moramo še enkrat razmisliti o vačevalnih ukrepih in dati tudi spodbude za rast. Socialna agenda in ustvarjanje delovnih mest pa je tudi nekaj, na kar ne smemo pozabiti. Hvala lepa. Juan Fernando, eh, kolegica bi ti rada zastavila vprašanje. Sprejmaš vprašanje, da ali ne? Da. Karim, prosim. Eh, dragi kolega Aguilar, ali si lahko predstavljaš, da v okviru svežnja eh, socialnih investicij govorimo eh, o investicijah v zdravje in če si pa ogledamo države članice je vedno manj sredstev za eh, zdravstveno preventivo ali ne bi bilo smiselno da eh, na področju obrambe poskrbimo za obrambo na področju zdravja obrambo proti bakterijam virusom to pa lahko storimo samo z vlaganjem v zdravstveni sistem ali ni vlaganje v zdravje evropejcev hkrati tudi investiranje v eh, gospodarstvo in litovsko predsedstvo se je pravzaprav zavezalo, da bo eh, storilo nekaj na tem področju. Sedaj pa imate čez eh, 30 sekund za odgovor na to vprašanje. Da, odgovor je da. Seveda ne moremo storiti več z manj sredstev. To preprosto ni mogoče. Ni mogoče posod varčevati in ne moremo siliti držav članic, da varčujejo pri socialni državi, da pa hkrati ohranjajo eh, eh, pravico do zdravja, do primerne zdravstvene zaščite in podobno. To velja seveda tudi eh, za prizadevanja na področju evropske varnostne in obrambne politike. Tudi tam je tako, da obstajajo sicer določene želje vendar če verjamemo v skupni evropski projekt moramo seveda ustrezno investirati vanj. Eh, torej, eh, eh, najlepša hvala najprej bi rad govoril o delovnih mestih in rasti. nekatere države članice so se odločale za politiko porabe in s tem so pravzaprav zašle še globlje v krizo potrebne so reforme, da pač eh, počasi zapustimo krizo in tega se mora eh, Evropski svet tudi spomniti. Razpravljati moramo tudi o odprtosti Evropske unije, o svobodi gibanja. To ni neka grožnja, to je prednost Evropske unije, to je politična prednost, eh, je pa to hkrati tudi temeljna vrednota, ki jo moramo zavarovati. Tretjič treba je razpravljati o temeljnih vrednotah demokracije stabilnosti in miru v evropi e, mislim da je treba izpostaviti naslednje ravno sedaj v eni izmed evropskih prestolnic na sto tisoče ljudi demonstrira za evropsko unijo in pomembno je da se tega spomnimo in da to tudi spoštujemo kajti oni Eh, vidijo obljubo eh, stabilnosti, pravne države, svobode, demokracije, transparentne družbe in oni demonstrirajo za to, da bi to dobili. Eh, to je seveda čas, kjer se zastavljajo določene tirnice in mi moramo to spoštovati. Oni demonstrirajo proti tistim, ki hočejo drugačne odločitve. Eh, eh, Ukrajina eh, naj bi eh, sklenila eh, sporazum z Evropsko unijo o tesnejšem sodelovanju, eh, vendar temne sile v ozadju so delovale proti temu in mi moramo storiti vse za to, da varujemo evropski mir in stabilnost. Če se ne moremo odzvati na to, potem moramo eh, drugače razmišljati o nadaljem razvoju Evropske unije. Hvala lepa. Sedaj pa za eno minuto gospa Hercog. Eh, spoštovani gospod predsednik, Evropska unija je mirovni projekt in to naj tudi ostane. E, mirne rešitve, odprtost e, e, so pomembne. Mi moramo tudi dati žarek upanja ukrajinskemu prebivalstvu. Mi moramo seveda tudi pokazati, da obstaja demokratski deficit tudi na zahodu, na vzhodu pa gospodarski deficit in tu moramo doseči določen napredek, kar pa zadeva trg, bančno unijo, skupno gospodarsko vlado. Vse to kaže, da potrebujemo več Evrope. Eh, v Bruslu bodo predsedniki držav in vlad govorili o več Evrope, doma pa bodo eh, eh, govorili o nacionalni politiki. Torej, predsedniki držav in vlad morajo biti enotni in drugače pa eh, bomo šli po poti faragea to pomeni da bomo izključevali druge in to bo poraz. torej predsedniki vlad naj bodo dosledni in naj eh, pravzaprav doma povedo to kar, eh, za kar so se sami dogovorili v bruslju. hvala lepa. hvala lepa edit in sedaj pa dve minuti za gospoda gemičla. hvala lepa gospod predsednik. Torej, marsikaj sem že rekel o rasti in obnovi gospodarstva, vendar eh, rad bi še nekaj dodal o skupni obrambni eh, in skupni obrambni politiki. Prihajam iz eh, vojaško-neutralne države in pravzaprav je težko sprejeti predavanja poslancev o uporabi vojaških sredstev. Irska je pač mm, Eh, se borila eh, proti vojaškim sredstvom ki jih je uporabljal eh, sinn fein in drugič ta organizacija je zapustila pravzaprav tudi neko lažnivost in irska irsk kmečkemu gospodarstvu pa je kljub vsemu uspelo eh, zagotoviti nek preobrat čeprav je imela sinn fein v hrbtu in eh, čestitke vsem ki so uspeli pravzaprav eh, obrniti gospodarstvo v pravo smer v dobi varčevanja je potrebna boljša koordinacija med 28 eh, državami članicami. 28 različnih eh, proračunov za obrambo eh, je neučinkovitih. Mi si lahko pomagamo in na ta način pomagamo tudi gospodarstvo. Kar pa zadeva skupno obrambo, tu je potrebna solidarnost in solidarnost mora iti v obe smeri. So pa seveda tudi določene skrbi zaradi suverenosti. E,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 Eh, se zavedamo eh, da pač eh, sodelovanje z natom ni obvezno tu imamo pač člen pet ki omogoča opt out e, e, državam ki so nevtralne in podobno torej vendar ne smemo pozabiti solidarnost je dvosmerna stvar nekatere nevtralne države niso poskrbele za obrambo svoje države in sedaj pa so v dobi varčevanja in zmanjšujejo proračun za obrambo mi moramo pravzaprav usklajevati svoje proračune na eh, eh, tem področju mi moramo skupaj našim državljanom zagotavljati varnost hvala lepa sedaj pa ana gomes za eno minuto eh, torej oglejmo si libijo in vidimo kako je tam globoka politična eh, kriza eh, in tu vidimo tudi politično krizo v evropski uniji ki rivalizirajo države članice rivalizirajo druga eh, z drugo in potem energija in organizirani kriminal, terorizem, vse to so vprašanja, ki jih svet ne obravnava primerno, eh, kljub retoriki ne skrbijo pač za razvoj skupne varnostne in obramne politike. Oglejmo si mojo državo. Eh, poglejmo si strateška eh, področja, kot naprimer ladje delnice, poglejmo si tudi Eh, kako je marsikaj pod nadzorom kitajske komunistične stranke. Eh, prihaja do eh, korupcije pri pogodbah na področju obrambe oglejmo si mali eh, srednjeafriško republiko francija ukrepa sama in hitro ali želite bolj jasen dokaz da svet in komisiji eh, ne skrbita dovolj za eh, evropsko varnost in skupno obrambno politiko hvala lepa sedaj pa frank engel za dve minuti Eh, hvala lepa, draga Ana. Eh, ni eh, ogrožena samo evropska obramba. Tudi pravice evropejcev so pravzaprav ogrožene. Naj spregovorim o bančni uniji. Nihče ne verjame vanjo s tem se želi ustaviti kriza in nora politika uh, varčevanja, s katero mučimo jug naše celine. Ustavimo se, vendar. Mi potrebujemo neko politiko, ki bo omogočala tudi evropsko solidarnost. Ugot ugotavljam, da nekateri eh, člani sveta eh, pravzaprav odstopajo od skupnih eh, mnenj. To je pravzaprav nespremljivo. Bri, bri, Velika Britanija, naprimer, govori o tem, da obstaja nek socialni turizem in pravzaprav izkrivlja podatke. Tu gre pa pravzaprav samo za možnost evropejcev, da potujejo čez eh, eh, notranje meje in da dobijo v zameno seveda tudi določeno varnost in solidarnost. Eh, torej on želi omejiti svobodo gibanja v Evropski uniji in to se mi zdi do obžalovanja vredno. In Brita eh, eh, svet ni eh, najbolj učinkovita institucija. Naj prosim pozove k odgovornosti tiste člane, ki zaradi populizma ogrožajo in postavljajo pod vprašanje glavne dosežke skupne zakonodaje. Hvala lepa. Sedaj pa Tune Kelan. Hvala lepa. Naslednja velika kriza v Evropi bo prav gotovo varnostna in obrambna kriza. Naša soseščina je če dalje bolj nestabilna in nepredvedljiva. Teroristični napadi eh, se širijo. Eh, grozijo kibernetski konflikti, eh, deloma jih sprožajo tudi države. Največja grožnja pa je neučinkovita reakcija Evropske unije na te grožnje. Um, proračun za obrambo je prva žrtev varčevanja. Evropska unija kot celota ni uh, kos uh, se odzvati na te večje uh, grožnje. Treba je seveda združevati zmogljivosti in najti uh, ustrezne poti prva naloga sveta je, da se poslovi od kratkovidnosti. Mi potrebujemo javno podporo za nove, nova prizadevanja na področju obra, eh, obrambe eh, varnost ni nekaj, kar bi dobili za ston. Rusija eh, je velika grožnja za evropske cilje, modernizira eh, svojo eh, vojsko in porablja veliko sredstev za obrožitev. Ta režim se boji ekonomsko in politično zopr naše vzhodne partnerje, pomislimo na Gruzijo in podobno in eh, če ne bomo imeli verodostojnih obramnih zmogljivosti, ne bomo mogli ukrepati. In eh, Kremelj bo lahko pravzaprav dosegel svoje cilje v Ukrajini, Moldaviji in v mnogih drugih eh, državah. Hvala lepa. In zadnji v tem krogu je gospod Karas. Dve minuti imate. Gospod predsednik, gospe in gospodje, Naj, najprej nekaj povem o evropski varnostni polit, eh, arhitekturi. Eh, torej, pred enim letom je Evropska unija prejela mirovno nagrado, Nobelovo nagrado za mir. In to je tudi dokaz za to, da je mirovni projekt Evrope uspešen. E, sodelujemo, oziramo se drug na drugega e, in Eh, skupaj rešujemo probleme eh, pred kom se branimo pravzaprav pred samimi eh, pred seboj sedaj smo na tem da povezujemo moči na področju obrambe zato da bomo kos našim nalogam zunaj in znotraj evrope in stroški študije evropskega parlamenta kažejo da bi lahko združenimi eh, eh, prihranili najmanj 26 milijard in celo 130 milijard v najboljšem primeru. To eh, pomeni, da bi tudi povečali učinkovitost. Prosim torej, da predsedniki vlad poskrbijo za varčevanje in večjo učinkovitost evropska unija potrebuje gospodarsko in socialno unijo ne z bilateralnimi pogodbami temveč na podlagi skupne zakonodaje pod demokratsko kontrolo evropskega parlamenta. bančna unija je pogoj za to da bo tudi eh, eh, bančni nadzor uspešen. Eh, sklenite bančno unijo pred parlamentarnimi volitvami in eh, na ta način boste tudi pokazali da se resno odzivate na krizo hvala lepa hvala lepa otmar karas s tem smo zaključili eh, seznam prijavljenih govornikov sedaj pa imamo še nekaj minut za postopek catch the eye naj vas posvarim mikrofon bom natančno po eni minuti izklopil nekaj seznamov eh, nekaj govornikov imamo na seznamu najprej gospa mcguinness najlepša hvala za to razpravo eh, gospod komisar omestili ste irsko in eh, zahvaljujem se vam da ste omenili tudi odločnost ircev Imeli smo odličen program rešitev in ta leta so bila za nas zelo težka. Vendar pa želim uradno povedati, da kljub nekaterim komentarjem kolegov iz te strani eh, Eh, iz te strani eh, te eh, dvorane. Irska vseeno predstavlja zgodbo o uspehu. Gospodarstvo postaja ponovno konkurenčno, izvoz je višji, kot je bil kdajkoli, ustvarjamo nova, nova delovna mesta, izboljšalo se je tudi zaupanje in obresti na naše državne obveznice so sedaj take, da se jih lahko privoščimo. Pa za nekatere Eh, vendar pa za nekatere zgodba o uspehu ni dobra zgodba, zato ker bi jim neuspeh politično prinesel več točk. Naj pa rečem vse eno. Gospod Pasku. Dolgo pričakovani vrh Evropske unije o obrambi se, se približuje zelo hitro. Dve pričakovanji sta. Uh, In sicer zato, ker o obrambi nismo govorili od leta 2008 in drugič, obramba je tista, ki je zelo pomembna v tej krizi. In eh, po eni strani imamo iluzijo, da vstopamo v obdobje, kjer varnosti ne bo nikoli konec. Pot, potem je pa tu tudi še vprašanje pri, eh, bližajočih še glositev. Vendar pa se eh, izgublja v Evropi kvalificirana delovna sila. Naša tehnologija je vedno bolj zastarela in izgubljamo svojo eh, bitko pred državami iz eh, Evrope. Moramo nehati z zniževanjem obrambnega proračuna in obrambi moramo dati pravo pozornost, tako da bomo lahko se soočili z izzivi. Hvala lepa, kolega. Sedaj pa gospod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 Želim dati nekaj eh, primerov, kar zadeva Evropski semester. Mislim, da se ne smemo osredotočati samo na makroekonomske indikatorje, ampak moramo z njimi povezovati tudi socialne kazalnike. Recimo, uresničevanje eh, proračuna ne sme prizadeti socialne kohezije. Več kot 28% obre, eh, stopnjo brezposelnosti imamo v Grči, zlasti med mladimi je brezposelnost visoka. In če bi preveč podarjali eh, fiskalno konsolidacijo, bi to šlo na račun socialne kohezije. Vendar pa eh, ne. Eh, ne, ne smemo pozabiti na socialno kohezijo in eh, sedaj vidimo, da so vse pridobili krepitve eh, varčevalne politike bile eh, neutralizirane z večjim zadolževanjem. In tako eh, v bistvu nismo uspeli v nobenem pogledu. Hvala lepa. George Orwell je v svoji knjigi 1884 govoril o lažeh, o katere so vsi verjeli. In nobenega boljšega opisa ni eh, komisijske zgodbe o zgodbi uspehu Irske. Govorimo o vračanju surovine. Neugodno je to, da bodo eh, še vedno obstajale vse uvire v tem liberal, v liberalnem prisilnem Jopiču. Eh, Imeli bomo dodatne eh, programe, programe spremljanja IMF-a, programe spremljanja Evropske komisije, potem bomo morali spoštovati šesterca, eh, eh, dvojčka, fiskalno pogodbo. V bistvu je na Irskem sedaj stanje, kjer imamo stalno trojko in to velja tudi za preostali del Evrope. Če se v Dublinu sedaj umakne angliška vojska, in postavi zelena zastava. Govornik je prekinjen. E, gospod Sikirski. Najlepša hvala. Skupna obramna politika in skupna varnostna politika je zelo težka naloga, ki od nas zahteva, da uskladimo gospodarske in politične interese. Gospodarske interesi so pomembni v tem pogledu in uh, komercialni gospodarski interesi včas, eh, včasih zmagajo nad našimi vrednotami. Večina govorcev je omenjala tudi Ukrajino, ampak v bistvu eh, so naše eh, izjave in deklaracije eh, zelo nejasne, neodločne, veliko ljudi raje ostane tiho, zato da ne bi eh, oslabili svojih stikov z Rusijo. Skupna varnostna in obramna politika temelji na določenih vrednotah, ki so bistvene za naše nadaljne delovanje. Naj vas upozorim na dejstvo. Pomen Evropske unije je izjemno pomemben takrat, ko gre za ogrožanje življenj. Hvala lepa, gospod Pikola. Manfred Vrnedi. Manfred Werner je rekel, da je varnost eh, bistvena za demokracijo, ampak včasih jo jemljamo preveč samoumevno. En od ciljev je, Evropske unije je spodbujanje miru in demokracije. Mednarodno želim podpreti nadaljno razvijanje evropske obramne in varnostne politike. Mednarodno regionalno varnost sedaj ogrožajo eh, ekstremizem, širjenje orozja eh, za masovno uničevanje in pa organizirani kriminal. Eh, treba je pa pri vsem upoštevati tudi eh, gospodarske in ekološke vidike. Vendar je situacija, za, eh, je situacija trenutno zaskrbljujoča, zato moramo delati skupaj. Eh, Hrvaška je še pred vstopom v Unijo veliko prispevala k zagotavljanju miru, saj je aktivno sodelovala v mnogih misijah. Današnji kontekst zahteva nadaljni razvoj sodelovanja in zato želim, da. Eh, Eh, se eh, vrh ukvarja ustrezno z eh, vprašanji varstva in obrambe. Sedaj ima besedo gospod Sean Kelly. Uh, Mislim, da se temu vrhu približujemo v boljšem vzdušju kot kdajkoli prej. Profesor Noddal ekonomist je, se je zmotil, e, evro ni propadel in Evropska unija ni razpadla. Ampak e, imamo na mesto tega sedaj varnejše okolje in vračamo se k e, rasti. In to je dobrodošlo in to je tudi uspeh in zato se lahko zahvalimo tudi Evropski uniji in drugim. Vendar pa naj povem, naša zadolženost sedaj dosega 124 osovsko BDP eh, kljub fi, eh, fiskalnemu paktu. In naj povem, da je zelo pomembno izvajanje ustreznih ukrepov. Če bomo imeli ustrezne pristojnosti, potem ne bomo potrebovali drugega svežna reševanja in bomo lahko eh, predstavljali uspeh na evropski ravni. Hvala lepa, Šon, gospa Flašikova Benova. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Pán... Hvala lepa, gospod predsedajúci, hvala za besedo. Med glavnimi temami prihajajočega evropskega eh, vrha je tudi gospodarska politika. Nujno potrebno je, da poglobimo eh, gospodarsko unijo in monetarno unijo. Zato pa potrebujemo tudi rast, več delovnih mest, socialno solidarnost in pa eh, usklajeno delovanje. Najpomembnejše je zagotavljanje zaposlovanja in eh, socialne varnosti. Potrebujemo sistemske ukrepe, zato ne pa kratkoročnih ukrepov. Kratkoročni ukrepi imajo negativne posledice za zaposlovanje, zato ljudje trpijo. Trpeli so pa že dovolj, zato moramo več vlagati, ukrepiti finance, moramo zagotoviti financiranje gospodarstva, moramo podpirati socialne investicije, ustvariti učinkovite sisteme socialne socialne varnosti, preprečiti moramo socialne nemire, ki nastajajo zaradi neučinkovitih ukrepov, ki so bili sprejeti. Hvala lepa, Monika. Gospod Koskjeri. Grazie, signor Presidente. Yeah, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Države članici bi morale prevzeti pobudo in solidarnostno sodelovati v iskanju rešitve nelegalnega priseljevanja v sredozemlje. Vse države bi morale prevzeti svoj del odgovornosti do tega izziva. Zelo pomembno je, da se Evropski vrh ukvarja tudi s tem problemom in da skuša najti tak mehanizem, ki ga bo mogoče učinkovito uporabljali. Tudi eh, drugi okrepi morajo biti izvedeni včasno in pravočasno. Določiti je treba tudi časovnisto. Malta ima ogromno odgovornost na tem področju in eh, sedaj je pos, že posem jasno, da bi eh, CAS morali eh, Eh, spremeniti, tako kot smo spremenili dublinski sistem, če želimo doseči zastavljene cilje. Povečano sodelovanje z nečlanicami EU na globalni ravni je tudi zelo pomembno. Hvala lepa, Jozef. Sedaj pa bomo prisluhnili tudi odzivo komisije. Najprej v imenu komisije dajem besedo podpredsedniku, gospodu Ševkoviču. Izvolite, gospod podpredsednik komisije. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najlepša hvala za to razpravo. Poskušal se bom nakratko odzvati na vprašanja, ki so bila največkrat postavljena situa, situacija v Ukrajini, pogodbene Eh, ureditve in pa eh, mehanizmi in pa rezolucija. Zahvaljujem se vam za jasne izjave o Ukrajini. Zelo pomembno je pokazati, da smo skupaj z Ukrajinci, da podpiramo njihovo pot do, do Evrope in eh, vesel sem tega izkaza solidarnosti. Strinjam se tudi z parlamentarnimi voditelji, zato ker so podarili dejstvo, da slike iz Kijeva slike iz kijevskih trgov spominjajo na to, kako zelo pomembne so naše vrednote, na katere smo postali v Evropski uniji tako navajeni, da jih sedaj jemljemo za nekaj samoumevnega. Ampak, kot smo videli že to dopovdne oziroma danes zjutraj, Eh, zelo pomembno je te vrednote braniti. Včasih je nekoliko čudno, da moramo te vrednote braniti tudi tukaj, v tej hiši, v Evropskem parlamentu, ampak to je neprekinjen boj, da se borimo tudi proti tistim, ki želijo omojevati svobodo gibanja, svobodo eh, eh, dela. In to so tiste vrednote, zaradi katerih je naša unija tako velika. To so tiste svoboščine, ki jih naši sodržavljani tako cenijo. In zato zato moramo na tem še nadalje delati in opredeliti eh, in potrditi te soboščine tako v komisiji kot v Evropskem parlamentu. Kar zadeva obrambo in obrambno politiko, zelo pomembno je, da nekatere eh, člane parlamente spomnim, da eh, ob, skupna obrambna politika in skupna varnostna politika obstaja že od časa Lizbonske pogodbe. In Eh, tukaj imamo eh, tudi druge eh, pobude, civilne pobude, obramne pobude. In če bomo svoje zmogljivosti povečali, bomo še bolje izpolnevali svojo globalno odgovornost, ki jo Evropska unija ima. Seveda je potrebno večje osklajevanje, da se soočimo z novimi nevarnostmi, kot je internetni kriminal in tako naprej. Potem potrebujemo tudi Eh, ekonomijo obsega in izogibati se moramo podvajanjem. Več govornikov je podarilo tudi, kako pomemben je vpliv obrambe na gospodarstvo Evropske unije in mislim, da je to izjemno pomembno. Eh, energijo, napore je treba vlagati v zagotavljanje večje usklajenosti med tema dvema področjama. Posem jasno je, da želi Evropska unija sodelovati v tesne, tesno z NATO in z drugimi mednarodnimi partnerji. Ampak, če je res vse tako krasno, kot ste nekateri podarjali, zakaj pa potem imamo še vedno težave s podvajanjem na področju letalstva, eh, zakaj imamo eh, ponavljanje na področju fregat, zakaj imamo še zmeraj fragmentirani trg, zakaj imamo zaprte vladne postopke za javna naročila. Mislim, da moramo upoštevati vsa ta vprašanja, če želimo zagotoviti ekonomijo obsega in če želimo resnično združiti vsa sredstva tako, da bomo na koncu imeli boljše rezultate in da bomo bolj učinkovito uporabljali eh, sredstva, ki jih ni veliko. Eh, upam, da bo Evropski svet v tem vprašanju posvetil ustrezno pozornost in da bomo našli tudi prave rešitve. Pogodbene ureditve. Tu bi morali nadaljevati z razpravo o teh vprašanjih. Zato, ker je naš pristop, pristop komisije do tega vprašanja nekaj, kar ni bilo v celoti razumljeno in mislim, da bi morali z Evropskim parlamentom več sodelovati na tem področju in bolje parlamentu razložiti naš pristop. Eh, od Evropskega parlamenta smo dobili veliko podporo za ukrepe iz šestorčka in dvojčka. Na ta način smo želeli izboljšati evropsko gospodarsko upravljanje. Sedaj smo videli, Eh, kako je potekal evropski semester. Sedaj imamo že nekaj izkušenj in to bomo poskušali izboljšati vsako leto. Seveda pa potrebujemo tudi eh, element motivacije za finančno podporo. Seveda pa so te stvari veliko krat drage in jih ni lahko izvajati. Seveda želimo v celoti spoštovati eh, pravico demokratskega pregleda Evropskega parlamenta, kajti Eh, države članice so tiste, ki bi morale predlagati, kaj želijo narediti, kaj eh, želijo reformirati in potem bi morali mi skupaj razmisliti o tem, kako reforme financirati v prihodnje. Seveda eh, bi vse te ureditve morale upoštevati tudi vse nove elemente, ki smo jih dodali socialne dimenzije Evropske monetarne unije. Konvergenca je eden od ključnih dejavnikov v gospodarskem upravljanju in v izvajanju evropskega semestra. Potem zadnji komentarji o bančni uniji. Sedaj smo res v izjemno pomembni fazi. Danes bosta dva eh, tre, eh, trialoga o jamstvo za depozite in pa o direktivi za reševanje bank. Mislim, da moramo res zaključiti ti pogajanji pred poletnimi počitnicami oziroma pred novimi volitvami novi sklic se mora začeti že ukvarjati z vprašanji bančne unije, ki bo že obstajala. Potem ste nekateri govorili tudi o eh, single resolution mechanism, se pravi enotnem mehanizmu reševanja. Ta razprava je zelo tež, eh, težka. Potrebujemo seveda pravo pravno podlago za vsa vprašanja, vključno se skladom. Pogajanja so zelo težka, kot veste. Pogajanja v ekofino med finančnimi ministri se bodo nadaljevala naslednji teden in skušali bomo na vsak način našli končni kompromis in skušali bomo zagotoviti, da bo tudi Evropski parlament odigral pomembno vlogo v tem procesu. Istočasno pa moramo priznati, da bo ta proces trajal leta, preden bomo cel sistem imeli na nogah. Sedaj e, moramo ta mehanizem sprožiti. Sprožiti ga moramo zato, ker bo to zelo pomemben signal za finančne trge, ravno tako bo to pomemben signal za naša podjetja, za naše gospodarstvo, za naša državljana. To bo pomenilo, da smo zapolnili vse praznine in da smo. Eh, spravili naš bančni sistem pod ustrezni nadzor in na varna tla in upam, da nam bo vse to pomagalo k temu, da bomo začeli tudi za ponovnim financiranje gospodarstva. Kajti financiranje gospodarstva je eden od glavnih razlogov, zakaj se gospodarstvo eh, ne razvija bolj robustno, bolj živahno, kot bi si želeli. Hvala lepa. Sedaj bomo končali to razpravo z Eh, izjavo oziroma odzivom ministra eh, Leskevičiosa, ki bo govoril v eh, imenu sveta. Izvolite. Uh, Gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslance, zahvaljujem se vsem, ki ste sodelovali v tej razpravi. Slišal sem cel razpon uh, pogledov eh, in prepričan sem, da bodo vsa ta mnenja ustresno prenešena na Evropski svet, vključno s predsednjo. Veliko vas je omenjalo Ukrajino, zato sem vam zelo hvaležen. Kot minister, eh, sem tudi sam slišal, da so Ukrajina, Eh, Ukrajinci eh, demonstrirali to noč in danes jutraj proti odločitvi, eh, po katero Ukrajina naj ne bi šla po poti EU. Tu je treba podariti svobodo do združevanja in demonstriranja, ki je bistvena vrednota. Visoka predstavnica je šla v Ukrajino zato, da bi našla rešitev s tem, da se neposredno vključi v razprave v Kijevu. Kot je eh, predsednik Baroso pred nedavnim rekel, v teh težkih trenutkih Ukrajincev ne moremo pustiti samih. In sam se želim zahvaliti Evropskemu parlamentu za podporo in želim se mu zahvaliti tudi za eh, podporo resoluciji, v kateri boste glasovali jutri. In končno še beseda v Ukrajini. Kot sem rekel že eh, včeraj, no, pomembno je, da smo tam, čisto enostavno, pomembno je, da smo tam z njimi, da pokažemo, da niso sami. Of, uh, MAPs, uh, um, Nekateri poslanci, gospod Svoboda in gospod Perež, so povdarili socialno dimenzijo. Jasno je, seveda, da sama rast, rast sama po sebi ne bo izboljšala socialnega stanja v Evropski uniji. Ampak rast pomeni tudi nova delovna mesta. Zato so države članice sedaj pripravljene, da se soočijo za izzivi te krize, Eh, z vedno večjim eh, težanjem socialnih ciljev z gospodarskimi ciljimi. Socialna dimenzija se mora ukrepiti. Ostrezno delovanje EMU zahteva od držav članic, da delajo skupaj, usklajeno. In EMU eh, e zahteva tudi zaposlovanje in pa reševanje socialnih situacij. Močna socialna dimenzija bo to zagotovila. Na ta način bo mogoče zagotoviti eh, polno zaposlitev na koncu tega procesa. Več je treba vlagati v to, da se odprejo nova delovna mesta, da se dosežejo cilji zaposlovanja in izobraževanja in socialne vključenosti eh, v okviru Evrope 2020. Zelo pomembno je uvajanje točkovnice oziroma nabora kazalnikov v okviru evropskega semestra. Ta scoreboard, ta eh, razpredelnica kazalnikov je izjemnega pomena za spremljanje eh, razvoja, eh, zaposlovanja in socialnih politik. Države članice podpirajo tudi predloge, da se izboljša mehanizem za vključevanje socialnih partnerjev v Eh, politike oskrajevanja na ravni EU in na nacionalni ravni. No, sedaj pa še nekaj. Gospod komisar, je omenil direktivo o obdačevanju prihrankov. Včeraj ECOFIN ni dosegel političnega dogovora ampak naj podarim, litovsko predsedstvo je delalo vse, kar je v naši moči, da bi ta direktiva bila sprejeta pred koncem tega leta. To zahteva tudi Evropski svet. Ta direktiva je bila že na eh, dnevnem redu ECOFINA v novembru in decembru, ampak v tej fazi ni bilo mogoče doseči dogovore, zato ker so nekatere države imele pridržke ampak dobili boste poročilo. Poročilo, ki bo predložen tudi Evropskemu svetu, bo eh, vsebovalo rezultate razprav v ekofino. In potem se bo evropski signal, moram odločiti, kakšne vrste signal želi poslati državljanov. Kaj želi povedati v zvezi z nadaljevanjem dela na tem dosejem? Gospod Van Arden in gospa Gomeš. Sta. izpostavila nekaj konkretnih točk v zvezi z Evropsko obrambo. Naj vam povem naslednje. Ta teden bo Evropski svet razpravljal o tem, kako doseči konkretne cilje na področju obrambe. Naj omenim samo nekaj. Recimo, poziv naj se eh, spremlja okvir za obrambno eh, politiko, za, za boj proti eh, internetnemu kriminalu in potem tudi pomorsko strategijo istočasno. In Evropski svet bo zato spodbujal nadaljni razvoj eh, letal brez pilota v okviru obdobja do 2025, 2020 do 2025. Potem je tu še ustvarjanje naslednje generacije satelitske komunikacije. Na tem področju je potrebno razviti časovnico in pa tudi postaviti podlage za eh, varnostno internetno strategijo Evropske unije. Nekateri ste tudi omenili odnose med Evropsko unijo in NATO. Naj podarim naslednje. NATO je ključna ključna partnerica za Evropsko unijo in pričakuje se, da bo Evropski svet to dejstvo podaril v svojih sklepih od CSDP in svet bo spodbudil tudi nadaljne praktične korake za tesnejše sodelovanje z NATO. Zato je treba zgraditi prave odnose med obema organizacijami. To pomeni tudi izogibanje podvajanjem in zagotavljanje komplementarnosti. Potem je tu še veliko drugih različnih vprašanj, eh, ki so vsa pomembna za naše državljanje. Eh, skupna varnostna in obramna politika je pomembna tudi za varovanje naših družin, za naših, eh, varovanje naših domov. Eh, pomembna je zato, da bomo ustvarili stabilnejši in varnejši svet in okolje. Va, varnost moramo obravnavati skupaj z eh, gospodarskim razvojem, z, eh, z varnostjo ki, ali nevarnostjo, ki nastane zaradi brezposelnosti. Sedaj smo bili v finančni krizi. Vemo, da smo vsi odvisni od moči bank. In končno še migracije v sredozemlju, to pa pomeni, da moramo zaščititi tiste, ki veliko tvegajo za to, da bi našli boljše življenje. Tem ljudem dogujemo, da je to, da preprečimo ponovitev tragedije, ki se je zgodila pred nekaj meseci pri Lampeduzi. In eh, za drugo leto bo pomembno, veliko podobnih vprašanj, veliko je še področji, kjer Evropa lahko veliko naredi, veliko bo odvisno od sodelovanja in solidarnosti. Hvala lepa. Hvala, dobili smo štiri predloge za resolucije. Za zaključek te razprave imamo res, resolucije ELS-a, socialistov, resolucijo Alde, potem eh, resolucijo Združene levice, resolucijo zelenih in pa še resolucijo.